Hello, everyone. Hello, everyone. Lepo pozdravljeni vsi. Mogoče bi kar začeli z našim delom. Veliko zanimanja je, menom je, omejeni čas imamo. Naj vas eh, lepo vse eh, pozdravim na naši današnji skupni predstavitvi Monsanto dokumentov in glifosata. Predvsem želim sedem eh, strokovnjakov tukaj danes med nami pozdraviti na tej pomembni predstavitvi. Pa tudi kolegi iz odbora Agri, Envi in seveda zainteresirana javnost kot vsi vemo, glifosat, eh, ki je eh, izdelek za zaščito rastlin, je predmet eh, pereče in odprte debate v splošni javnosti in v znanstveni javnosti. Trenutna licenca poteče decembra in eh, komisija predlaga podaljšanje za deset let. Evropski eh, agenciji EFSA in NECA eh, sta sklenili, da je glifosfat varen, vendar mednarodna organizacija in agencija ugotavlja, da je verjetno rakotvorna za um, ljudi. Na osnovi znanstvenih razprav bomo imeli uh, um, pogovor v uh, prvi okrogli mizi, v drugi okrogli mizi pa se bomo ukvarjali o položaju glifosata v Evropski uniji in EU. Uh, eh, Monsanto papers ali Monsanto dokumenti, to so notranji e-maili, ki so prišli v javnost in ki razkrivajo delovanje znotraj podjetja. Natasno si bomo pogledali način ocenjevanja glifosata v eh, Združenih državah Amerike in eh, kako to obravnavamo v EU. Kot smo rekli, Monsanto smo povabili, da se udeleži te predstavitve, vendar žal so zavrnili povabilo. Glede na format tega Eh, te predstavitve. Naj vas eh, nasplošno predstavim, da bo vsak eh, strokovnjak imel 15 minut za prezentacijo, potem bodo sledili krogi vprašanj in odgovorov. Vsak, ki se javi, ima eno minuto na voljo, da zastavi vprašanje enemu strokovnjaku. Eh, prosim, eh, jasno navedite, na katerega strokovnjaka naslavljate vprašanje, potem pa bo ta imel dva, dve minuti največ, da odgovori na to vprašanje. Ravno tako želim izpostaviti, da imamo zelo ambiciozen program za to predstavitev in zato je toliko pomembnejše, da se vsi držite časovnih omejitev. Veselim se te razprave in sedaj bom predala besedo. Eh, gospodu De Castru, ki je eh, podpredsednik eh, odbora za Agri, za to, da da svoj, poda svoj uvod. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta uvodne besede pri tej javni predstavitvi skupni o Monsanto Paper in glifosfatu. Z um, vedika odbora za kmetijstvo in um, razvoj, je še enkrat treba pregledati režim Evropske unije glede fitosanitarnih predpisov. Avto um, licenciranje in največji, eh, najviše dovoljene vrednosti. Ta prvi steber omogoča vstop na evropski trg le tiste. Eh, snovi, ki izpolnjujejo vse kriterije za varno uporabo. Potem eh, se predvideva najboljša in varna raba. Tretji kriterij pa postavlja najvišje vrednosti in uh, tudi um, sledi v končnem izdelku. Danes bomo govorili o prvem od teh stebrov. Uh, in to je izdajanje dovoljen, ki včasih eh, vključuje tudi oceno tvegan. Ta sistema vključuje sistematično metodologijo za vključevanje ocenjevanje ustreznih ukrepov, katerih cilj je zaščita zdravja. V primeru uh, eh, fitofarmacijskih uh, eh, izdelkov to pomeni varnost zdravja uh, ne le uh, kmetovalcev, ampak tudi uporabnikov državljanov nasploh. Eh, kmeti, kmetovalci v EU eh, morajo imeti na voljo najboljše sredstva za zagotavljanje varne in dobre hrane za državljane. V, eh, odbo, iz odbora Agri vas je veliko, hvala, da vas je toliko prišli. Želimo odkrito razpravljati, kako se uporabljajo ta pravila in postopke, ki trenutno so v veljavi in katere katere zaključke lahko potegnemo, ko gre za glifosfat. Bolj natančno, vprašanja so ključnega pomena za celotno kmetijstvo v Evropski uniji. Prvič, kakšne ukrepe in kakšne politike eh, so bile sprejete, da bi zagotovili največjo transparentnost in znanstveni nadzor nad delovanjem eh, evropskih inštitucij in oceno tveganj? katere mehanizmi so na voljo državljanom eh, v nevladnih organizacijah in strokovnih eh, združenjih ter neodvisnih eh, znanstvenih inštitucij, da nadzorujejo nadzor nad tveganji v Evropski uniji, da se zagotovi transparentnost in objektivnost. Zato je treba zelo natančno preučiti vsa vprašanja, vprašanja in vse vediki ter delovanje vseh agencij v Evropski uniji, primerjavi naprimer z tistimi v ZDA, ter zagotoviti vse informacije vsem članom, da lahko uh, informativno, info, informirano preučijo in premislijo o vseh temah, ki so uh, politične eh, znanstvene in socialne narave. Če se strinjate, bomo začeli z prvo okroglo mizo znanost za um, ocenjevanjem glifosata. E, naj predstavim tri pre, e, strokovnjake. V prvi vrsti profesor Christopher Portier iz Univerze v Manchesteru, ki je e, pomemben znanstvenik, več kot 200 publikacij in 36 let e, dela je za njim. E, napisal je odprto pismo predsedniku Junkerju eh, glede obeh, eh, obeh agencij, EFSA eh, in EFKE, na katero so te odgovorile. V drugi vrsti dajem besedo gospe Kej Guito iz Mednarodne agencije za razkopanje eh, raka iz eh, mednarodne zdravstvene organizacije je eh, višja toksikologinja znanstvenica, ki se je izobraževala v ZDA in govorila bo o rakotvornosti glifosata. In naš tretji strokovnjak, ki mu bo dal besedo za 15 minut vsem, ne več, eh, eh, gospod Jose Tarazona, ki je vodja oddelka za eh, pesticide v EFSI. Prej je delal v Eh, agenciji EKA v Helsinki, kjer je bil predsednik odbora za ocenjevanje tveganj. Torej, kot veste, program je neke vrste ping-ponga. Imam že seznam tistih, ki so se prijavili k besedi in vsakemu bom dal res samo eno minuto. V vprašanjih, ki jih boste zastavljali, morate povedati, komu zastavljate vprašanja, kateremu strokovnjaku, tako da vam potem lahko v dveh minutah te odgovorijo. In sedaj dajemo eh, besedo za začetek našim strokovnjakom, kot prvemu profesorju Kristoferu Porterju za 15 minut. Izvolite. Aha, thank you. Now can you hear me? Thank you very much for inviting me. Um, I appreciate being here today. Najlepše hvala. Hvala, da ste me danes povedili na, ta, na to srečanje. Razen tega, da se ukvarjam z tem drugimi zadevami, sem tudi svetovalec mnogim odvetniškim pisarnam v uh, eh, ZDA, uh, eh, ki se ukvarjajo z tožbami glede glifosata. Trenutno sem pa tukaj v privatni kapaciteti. Tri zadeve bom izpostavil med svojo predstavitvijo. Vrnil sem bom na koncu uh, Eh, na njih ne bom se jih pa sedaj dotikal v pregledni obliki. Ocena znanstvenih eh, podatkov se eh, deli na mehanistične študije in študije testov o cenil bom predvsem samo vpliv glifosfata na otroke rak pri živalih. Tukaj gre predvsem za miši in eh, podgane, ki jih potem izpostavljajo tej snovi velik, velik del življenjskega obdobja in pregledujejo, če so nastali tumori obstajajo jasne smernice, kako se te študije izvajajo. Štiri skupine so ponavadi. Imamo kontrolno skupino, kjer ni izpostavljenosti, ostale tri pa so izpostavljene testiranju, ki te prijemajo različne odmerke substance. Eh, študije se izvajajo tako, da eh, se eh, nadzoruje vse v okolju živali, tako da se lahko le izpostavljenost neki substanci lahko opazuje ločeno. Obstaja 21 eh, takih študij, kjer so uh, ocenjevali učinek glifosfata in večina odkriva, da je devet uh, omejenih, ker so potem uh, neupoštevane in dvanajstih je um, upoštevanih, sedem uh, za miši in uh, za podgane in pet za miši. Imamo uh, različno uh, čas izpostavljenosti za živali in uh, vse to um, je treba upoštevati. Uh, veliko uh, se je o tem govorilo v letih, uh, čez leta sprva se bomo sredotočili na tumorje in študije in kaj je bila, so bile zaključke. Uh, šest torej študij je cilj moje predstavitve gre za pojavnost popolnoma enakih tumorjev. Pa začnemo z prvo. Leta tisoč, eh, 2013 je nemška agencija izdala novo poročilo o oceni. Maligne linfome so bili zasledeni v dveh različnih študijah eh, za eh, različno glede na spol miši niso razpravljali o drugih um, tumorjih, ampak so se le na, nanašali na podatke, ki so bili že pridobljeni z drugimi študijami. Zelo počasno bom, šel skozi te podatke in vam razložil, kaj sem se iz tega naučil. Tukaj desno zgore, kjer piše 2, vam v bistvu uh, kaže, koliko tumorjev je bilo odkrito do tistega trenutka. V začetku leta 2005 so, uh, je Grime uh, objavil svojo študijo razen uh, lifoma, ki so prej bili. Uh, Eh, zaznani, eh, so odkrili tudi druge vrste tumorja, vključno z pljučnim. In to pomeni, da naprimer eh, ni bilo vedno vključenih pozitivnih izsledkov iz določenih študij. Leta 2015 so izvedli še dodatne študije, ampak niso izdali vseh uh, informacij. Pogledal sem uh, sarkome iz leta 1993, eh, ki ni bil prej razkrit. L leta 2005. 2015 in 2017 sta ESA in NECA izdali končno oceno literature glifosfata. Niso se uh, pogovarjali o izdelkih iz leta 2007, so pa vključili vse druge študije in ugotovili so uh, dodatna dva tumorja iz leta 1997, o katerim ni bilo govora, tako da jih je tukaj sedaj devet tumorjev ugotovljenih. 2015 je EPA izdala no prav osnotek eh, svojega mnenja, ni vključevala treh tumorjev, dodala je pa enega, en tumor eh, emengiome v, eh, pri ženskih miših in tako smo prišli do desetih tumorjev. V uh, zadnjih dveh letih sem sistematično pregledal vse te podatke, da bi ugotovil, katere znanstveno in statistično pomembne podatke, ki so bili izpuščeni. Dodali smo še tri tumorje, ki niso bili vključeni, tako da smo prišli do skupnega števila 13 tumorjev. Od teh 13 tumorjev, ki bi jih morali upoštevati eh, vse, kar so vključeni poštevali le 8. E, eh, iste vrste ocena lahko uporabimo tudi za um, podgane. Tukaj um, se uh, eh, povečuje pojavnost tumorjev večja. Uh, sedem tumorjev tukaj ni upoštevanih v nobeni oceni in ne vse nekaj sta v, v, obravnavali le devet od 21. Tukaj vidite pregled. Da povzamem. 34 tumorjev razkriva teh 12 študijev, o katerih je bi moralo biti govora. To so um, Eh, znanstveno eh, utemeljeni podatki, ki so bili izpuščeni eh, tako strani Evsenike. Vprašate se lahko, zakaj je to tako pomembno. Statistično pomembne izsledki so ključni za ugotavljanje, kateri tumori se povečujejo z povečevanjem odmerka glifosfata. Druga stvari je treba upoštevati. Uh, eh, ali, in ugotoviti, ali gre za naključje ali ne. Ampak eh, v odgovoru 29. maja predsedniku Junkerju eh, sta EFSA in neka navedli, da eh, rutinsko ne pregledujejo poglobljeno te dokument znanstvene literature. Bojim se, da tudi ne analizirajo podatkov, ampak samo predvidevajo, da so podatki, ki jih dobijo od industrije, dobri in zanesljivi. In če niso, tako kot je v tem primeru, potem je najverjetneje, eh, da so odločitve pristranske ne morem razpravljati o vseh teh tumorjih v 15-minutni prezentaciji. Namesto tega se bom osredotočil na uh, sistemske uh, tumorje. Uh, eh, NHL je non-Hodgkin limfoma, ki, uh, za katerega imamo omejene dokaze. To je, da se pojavlja pri ljudeh. Vse te tumori so tudi, obstajajo tudi druge vrste, ki so med sabo povezani. Pa poglejmo. 85% eh, NHL tumorjev imajo eh, posebne B celice. Če pogledate literaturo, boste ugotovili, da se B celice um, pri miših razvijajo modelno kot za uh, ljudi in če želite razvite novo zdravljanje za uh, eh, NHL pri ljudeh, boste sprva uporabili miš za testiranje. Uh, to so maligni linfomi, tako pri ljudeh kot pri miših. In zato obstaja močna biološka zveza. tako je vse neka sta zaključili, da so maligni limfomi nastali pri miših ne zaradi glifosta, glifosfata. Re, rekli so, da je to uh, v skladu z uh, zgodovinsko pojavnostjo limfomov uh, v kontrolni skupini in govoril bom o tem nekoliko poznaje. Ampak nasplošno, OECD eh, ima smernice, kako naj se študije izvajajo in to vključuje resne eh, določila za eh, kontrolne skupine. Eh, ampak eh, zgodovinske podatke. Eh, se ocenjuje na zelo previden način in predvidevajo uh, drugačen pristop, tako da se ugotovi, eh, s katerim se ugotovi, da tukaj eh, ni vključenosti v zgodovinski odziv. Razen tega ni bistvenih primerjav, ehm, kajti testi kažejo veliko več možnosti kot pairwise test. In potem te izsledke se lahko izključi zaradi eh, potencijalne eh, toksičnosti iz 1779 eh, študije. Zaradi tega se lahko bistveno zmanjša telesna teža, vendar brez eh, bistvenega zmanjšanja hrane. Eh, EFSA ocenjuje, da se tukaj to ni zgodilo. Še en razlog, zakaj so izključili te izsledke, so, da so bili ti eh, rezultati pozitivni le za moške in ne za ženske. končni razlog, zakaj so izključili te eh, podatke, eh, pravijo, da ni konsistentnosti v štirih študijah. Tukaj imate dobre podatke. Prvič v tej tabeli imamo 18-mesečne in e, 24-mesečne študije. Zakaj je to pomembno? Tako kot pri ljudeh, tudi miši z leti. E, slučajno uh, zbolijo za več tumorjih. Uh, seveda je potem več tumorjev uh, pri, čez 24, kot pa čez 18 mesecev. Uh, približno tako, kot če bi primerjali 52-letnika za 75-letnikom. Uh, in da najnovejše študije so 18 mesečne. 26 eh, eh, let eh, se spremlja tudi to, kako, kakšna je genetika, kakšno je okolje, v katerih živali živijo. Vse to se spreminja. Sprejeli, če imajo isto prehrano, isto uh, celjo, isto genetiko kot v um, kontrolni skupini, se vse to upošteva. Uh, vsi ti podatki so uh, izredno uh, pomembni uh, oziroma statistično pomembni. V 24-mesečnih študijah pa je pristop eh, drugačen, čeprav je ena od njih skoraj eh, statistično pomembna, če povzamem. Upam, da sem vam dal eh, podatke, ki jih uporabljam kot temelj svojih izjav. Trenutni proces je znanstveno neustrezen. Obstaja potreba po tem, da regulatorne agencije ponovno pregledajo in analizirajo podatke in javno je treba objaviti vse analize in podatke, da bi se izboljšala transparentnost tega procesa. To izpostavljam um, zaradi tega, uh, ker želim le oceniti le genetiko, kaj pa reproduktivnost, kaj pa uh, menotoksičnost. Na ta vprašanja ne moram odgovoriti, ker nimam podatkov in ne moram ocenjevati. Kaj pa um, 450 drugih pesticidov, ki so bili tudi pregledani? Eno mi je jasno, po uh, dve in pol letih po uh, končni pregledi. E, če danes ne bi bilo tega pregleda, me danes ne bi bilo tukaj in vam ne bi razlagal, da je polovica tumorjev bila izpuščena iz e, preglednih podatkov, ki sem jih pregledoval in pravim, da sem izredno zaskrbljen z neznanstvenim pristopom celotnega postopka in procesa. Hvala. Molto bene, grazie, eh, profesor. <laughs> Najlepše hvala. Eh, hvala, gospod eh, Potje, in hvala, ker ste se držali časa. In sedaj dajem eh, besedo gospe Kate Guiton iz Mednarodne agencije za razvoj raka. Izvolite, imate besedo tudi vi za 15 minut. Dobro jutro, spoštovani me vsi dobro slišite. Najlepša hvala za povabilo. Ime mi je Kate Guyton, sem toksikologinja pri Mednarodni agenciji za raziskave raka. Smo znanstvena racija, tudi uradna agencija za raziskavo rako, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, sedež pa imamo v Lijonu v Franciji. Najprej moram povedati, da nimam nobenih finančnih interesov, ki ne bi bili vezani na predmet moje predstavitve. Gotovo to ne bo nikogar presenetilo, ampak IRK glifosat klasificiral kot verjetno karcinogen za ljudi. Evalvacija jarka se uporabljajo kot svetnovna referenca in to zato, ker se zanašamo na podatke v javni domeni za neodvisne znanstvene ocene. To je bistvenega pomena za transparentnost. Te ocene izvajajo vodilni svetovni strokovnjaki brez osebnih interesov in to je bistvenega pomena za neodvisnost. Želela bi jasno povedati, da IARC ne oblikuje političnih priporočil, smo del svetovne znanstvene organizacije in slušimo zelo široki skupnosti, ki lahko sprejema različne regulatorne ukrepe na osnovi naših ocen. Morda se sprašujete, kako izvajamo evalvacije monografov IARC-a kako lahko te dokumente spremenimo v tole vezano knjižico, ki jih poznate kot monografije Jarka. To ste si lahko ogledali tudi v primeru objave za glifosat tukaj. Odgovori na ta vprašanja so navedeni v preambuli, ki je na voljo preko spleta. Do tega imate dostop že zdaj, to si lahko preberete. Približno 25 strani je dolga ta predstavitev. Tukaj so vse smernice glede postopka potem tudi glede izbora udeležencev, kako izmerimo navskrižje interese, kako sodelujemo z deležniki in kako opravljamo sestanke. Prav tako so navedeni ločeni kriteriji za pregled različnih sklopov podatkov, ki jih dobimo iz študij na ljudeh, na živalih, študij, ki zadeva raziskave raka in tako dalje. In tako dobimo splošno sliko celotnega procesa, ki poteka preden objavimo tak dokument. Predstavila bom vse te postopke, ki jih uporabljamo na različne načine in kako je to prispevalo tudi k oceni glifosata. Prvo vprašanje je, kdo izvede evaluacijo. Zato poskrbi delovna skupina neodvisnih znanstvenikov brez navskrižja interesov. Mora izpolniti tudi deklaracijo o interesih in to so tisti znanstveniki, ki pregledajo znanstvene ugotovitve in podajo oceno. Oni so tisti, ki oblikujejo ocene in žal nihče drug. Sama sem članica sekretarijata Jarka, koordiniram vse vidike evalvacije in prepričana sem, da se vse evalvacije izvedejo skladno s preambulom. Naših sestankov se odeležujejo tudi drugi, naš postopek je pregleden, transparenten, dovoljujemo tudi obiske, ki jih lahko razdelimo v tri kategorije. Najprej povabljeni strokovnjaki, ki imajo relevantno znanje in pa obenem izjavijo, da gre tukaj tudi za kakšne konkurenčne interese. Potem so tukaj tudi predstavniki vlad in zdravstvenih agencij. Ti so vedno dobrodošli. Potem pa še tretja skupina, to so opazovalci. Ponavadi pridajo strani industrije. Zato morajo tudi razkriti, v čigavem imenu opazujejo evolvacijo. V primeru ocene glifozata smo imeli opazovalce strani Monsanta, strani Evropskega združenja za zaščito predelka. Prav tako so prišli nekateri akademiki, raziskovalci, nekatere zelo zanima proces sprejemanja znanstvenih odločitev. Nobeden od teh posameznikov, ki so označeni s to barvo, pa ne sooblikuje besedila in ne morejo prispevati k evaluaciji. Lahko podajo kakšen govor, lahko podajo pripombe, vendar ne med tem, ko delovna skupina opravlja evaluacijo. Takrat ti posamezniki lahko le opazujejo in ne smejo posegati v sam postopek. Tam so le v omejenem številu, prav tako niso tam zato, da bi lahko kakorkoli zmotili ta proces. Znanstveni postopek je formalen, gre torej za strukturirano strokovno mnenje, tri sklope dokazov pridobivamo najprej jih ocenimo posamično in uporabimo pri tem opredelitve, ki so tukaj navedene. V drugi fazi te ugotovitve zberemo na zelo formalen način. Številke, ki so navedene na dnu prosovnice, kažejo tudi število učinkovin, ki so bile klasificirane v teh kategorijah. Opravila sem več kot tisoč evalvacij in lahko povem, da pri večini evalvacij gre za skupino 3, kjer jih ni mogoče klasificirati. Ogledali smo si dokaze, veliko je bilo interesa za to, vendar pa nam ni uspelo narediti klasifikacije na osnovi teh dokazov. Morda se sprašujete, kako potem je mogoče nekatere snovi uvrstiti v te više kategorije, torej 1, 2 in 2b. Če dobimo dovolj dokazov glede rakotvornosti pri ljudeh, naprimer lahko uvrstimo to v to skupino ker povzročajo genotoksičnost druge vrste karcinogenih učinkov, potem se lahko znajdejo v tej najvišji kategoriji. Za druge snovi, kot so naprimer glifosati, pa so dokazi glede rakotvornosti omejeni. To pomeni, da so bili opredeljeni nekateri pozitivni signali na osnovi večkratnih študij in te pozitivni signali ne morejo biti razložene na osnovi drugih dejavnikov. Prižge se torej nekakšna lučka, alarm, vendar pa tega ne moremo v celoti pripisati tej snovi. Včasih temu sledi dodatna študija, včasih pa ne. Kaj se zgodi, ko imate omejene dokaze? Automatično se klasificiramo v skupino 2b. Sicer je mogoče snov klasificirati v skupino 2a, če so ti dokazi že skoraj, skoraj zadostni. Prav tako je mogoče snovo vrstiti v skupino 2A, če obstajajo zadostni dokazi glede rakotvornosti pri preizkusnih živali. Kot sem povedala, je tole primer, je pa to zelo jasno opredeljen proces klasifikacije snovi. Ko presežete določeno mejo rakotvornosti za ljudi, ne morete biti več v skupini 3, lahko se torej v skupini 2A ali 2B. Pri glifosatu smo sledili običajnemu procesu pri oblikovanju te monografije, proces je bil odprt na osnovi transparentne javne metode. Skladno s to metodo smo naznanili naše sestanke že eno leto vnaprej. Najprej smo imeli razpis za pridobivanje podatkov, razpis za strokovnjake in za opazovalce. Monsanto je zagotovil podatke, prav tako so poslali strokovnjake in zahtevali so status opazovalke na sestankih. In mi smo izpolnili oziroma poštevali vse te zahtevke. Približno dva meseca pred sestankom smo naznanili vse udeležence na tem sestanku. Na spletni strani smo torej objavili, kdo bo v prostoru, koga predstavlja, ali imajo status opazovalca in v čigavem imenu. Za koga delajo? vsi udeleženci, ki pridejo na ta sestanek, vključno z Monsantom in drugimi opazovalci, imajo dostop do osnutka dokumentov. Ti osnutki dokumentov so nekakšen material, o katerem se v celoti pogovorimo v tej skupini. In vsi, ki prisostvujejo temu sestanku, imajo dostop do teh dokumentov. Po sestanku objavimo znanstveni povzetek skupaj z delovno skupino preden to objavimo, imamo prepoved objave. Žal moram povedati, da je bila ta prepoved kršena v primeru glifosata. Po objavi smo stopili v stik tudi z drugimi zdravstvenimi agencijami in posredovali referenčni seznam, zato da so videli, katere podatke smo si ogledali. Res smo pospešili objavo celotne monografije, veliko je bilo interesa za to delo. Želeli pa smo poskrbeti, da bi vsi dobro razumeli logiko v ozadju dela delovne skupine. In ta dokument si lahko naložite. Čisto na kratko bom predstavila znanost v ozadju te monografije. Vem, da tukaj niste znanstveniki, sem pa znanstvenica, delam za znanstveno organizacijo, zato bom skušala opisati, kakšen je bil ta proces. Najprej smo obravnavali literaturo, potem smo sodelovali za vlado, mi skušali pridobiti čim več informacij iz javne domene. Zanašati se moram tudi na študije, ki so v javni domeni. To ni nekaj novega, kar bi se pojavilo pri študiji glifosata, to je že del naše preambule iz leta 2006, tudi iz drugih preambul je bilo tako. Imeli smo tudi <clears throat> objavo publikacije leta 2004 glede toksikologije. Lorenzo Tomates je takrat povedal, da nam agencije seveda bodo posredovale skrivne študije, če bomo še vedno varovali njihovo tajnost. Tega pa ne moramo storiti zaradi tega, ker to ni skladno z načelom transparentnosti in tega ne moramo storiti skladno z našim mandatom. Takšen je torej naš pristop, uporabili smo študije glede rakotvornih snovi pri živalih, ki so bile v javni domeni. Prav tako smo se oprli na nekatere študije pri ljudeh, še posebej recimo poklicna izpostavljenost in tako dalje. Preučevanje rakotvornih snovi in njihovega učinka na ljudi so bile večinoma povzete v poklicnih študijah, torej študijah, ki zadevajo poklicno izpostavljenost, pri kmetih, pri nekaterih drugih. Potem nekatere skupnosti so bile prav tako izpostavljene nekaterim nevarnim snovi med prašenjem polščin. In tudi to so tiste težavne situacije, ko so ljudje neprostovoljno izpostavljeni. Bili so nekateri primeri poškodovane DNK, ne veliko, ampak nekaj jih je bilo navedenih v tej študiji. Če na kratko povzamem, študije raka pri ljudeh so pripeljale do omejenih dokazov. Večina primerov je izhajala iz študij primera po različnih delih sveta. Imeli smo tudi veliko skupino študij v Združenih državah. Delovna skupina je prav tako objavila metaanalizo vseh teh študij. In tudi to je ponazorilo nekatera povečana tveganja, ki jih ni mogoče obrazložiti z drugimi dejavniki. Zato pa študije raka pri glodavcih, kot je omenil prejšnji govornik, smo imeli zelo malo dokazov pri teh študijah. Iskali smo predvsem replikacijo pozitivnih signalov, torej opredeljenega signala. Tukaj ne gre le za eno izolirano ugotovitev, ki jo je treba ponoviti. Uporabimo statistični preizkus za to, da izključimo možnost na ključa. Kot sem omenila, izvedeno je bilo določeno število študij glede poškodovane DNK. Študije pri nekaterih skupnostih, mislim, da so bili zelo koristne. Če bi imeli več teh študij, bi bili rezultati lahko zelo relevantni za delovno skupino IARK. Nekaj teh študij smo dobili, ki so bile pozitivne, potem pa smo imeli tudi nekatere druge študije, kjer smo ugotovili negativni vpliv glifosata pri bakterijah in to je vedno veliki izziv. Ta preizkus moramo uporabiti zato, da opredelimo genotoksične agence. In če so rezultati negativni, je to lahko težavno. To je namreč eden glavnih dejavnikov pri oceni. Na to pa ocena tveganja glifosata, omejeni dokazi pri ljudeh, zadostni dokazi pri živalih in izraziti dokazi v smislu poškodbe DNK in oksidativnega stresa. In zato je skupina uvrstila glifosat v skupino 2A, torej najverjetnejši karcinogen osnov za ljudi. Večkrat smo slišali vprašanje, zakaj ste ocenjevali glifosat. Naš proces je tak, da upoštevamo javne prošnje za agencijo, če želite, da nekaj ocenimo. Na osnovi preambule ocenimo tiste snovi, pri katerih obstajajo določeni dokazi v smislu izpostavljenosti. In prav tako morajo biti na voljo nekateri dokazi glede rakotvornosti. Pri obravnavi tega vprašanja smo se zavedali tega, da se treba tega lotevati sistematično. Preučili smo vse javne študije in tudi ta prikaz, ki si ga lahko naložite, kaže rezultat za dve skupini pesticidov. Prav tako lahko vidite, koliko študij je bilo tukaj opravljenih. Kako kje se nahajajo te snovi, jasno kaže na to, kako so si podobne. Ocenili smo večino snovi, ki jih lahko tukaj preberete. Pentaklorinol, paration in tako dalje. To so nekatere snovi, ki smo jih ocenjevali in to je bilo zelo koristno tudi pri izboru snovi, ki smo jih na to analizirali. V več letih smo analizirali celo kopico pesticidov. Večina se jih klasificira v skupino 3, tako kot je to ponovadi pri različnih sloveh. Ta proces, ki sem vam ga predstavila, pa je koristen tudi pri vseh teh evalvacijah. Torej, tiste znamke, ki niso bile vključene v skupino 3, so bile vključene v skupino 1, 2a in 2b. Najlepša hvala za vašo pozornost. Pripravljam sem odgovoriti na kakršnakoli vprašanje, ki jih imate. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Profesoriki, eh, profesori Guton, sedaj pa kolega Jose Taracona, ki je vodja enote za pesticide v eh, Evropske agenciji EFSA torej za varnost hrane. Imate tudi vi 15 minut, izvolite. Najlepša hvala. Predsedujoča, spoštovani europoslanci, v veliko čas me je, da lahko predstavim svojo študijo. Proces je regulatorni proces, to je jasno, to je del uredbe 11.7 skozi 2009, ki jo je odobril Evropski parlament, pa tudi svet oktobra 2009. Ta uredba ima dva glavna namena prvič zagotoviti visoko stopno varnosti za človeško okolje in drugič zagotoviti evropskim kmetom ustrezna orodja za zaščito pridelkov in pa tudi za proizvodno varne hrane. Regulatorni proces prav tako pojasnjuje vloge različnih akterjev. Proces se začne s podjetji za industrijo, ki želi tržiti pesticide v Evropski uniji in rečemo jim proizvajalci ali pa vlagateljem potem države članice organizirajo prvo preverbo te uloge strani podjetja in agencija EFSA na to opravi oceno oziroma evalvacijo v sodelovanju z državami članicami. Na to se obrnemo ponovno na vlagatelja in opravimo še javno razpravo, v kateri lahko sodelujo tudi drugi deležniki ali zainteresirane strani. Začnimo s postopkom. Postopek se začne z zakonodajnim okvirom. Ker želimo zagotoviti visoko stopno zaščite, morajo podjetja predstaviti odobrito za oceno določene snovi. Varnost evropskih državljanov zagotovimo tudi z obnavljanjem procesa. Na vsakih 10 let, 15 let, odvisno od snovi, morajo podjetja ponovno dobaviti nov vzorec z vsemi informacijami. Vlagatelj v primeru glifosata ni bil le Monsanto, to moram povdariti. Tukaj gre za 24 različnih podjetij. In opravili smo študije v povezavi z vsemi temi 24 podjetji v primeru glifosata. Podjetje morajo vložiti to ulogo v obliki doseja, to je velik dosej, to je dokument, ki lahko obsega več tisoč strani in podjetja si ne morejo izbirati informacij. V uredbi je jasno zapisano, kateri podatki so zahtevani. In te informacije moramo na to uporabiti, zato da lahko ocenimo tveganje za človeško zdrave neke snovi na trgu. To velja tudi za pesticide. Veliko število pesticidov je bilo klasificiranih kot rakotvornih na osnovi teh zahtev. Lahko povemo, da je zahtevanih zelo veliko informacij, informacij, ki jih ni mogoče primerjati s katerimi koli drugimi kemikalijami v Evropski uniji. In to je res celovita ocena. Zajema vse, torej ne le rakotvornih snovi. Ti dokazi iz dosjeja vključujejo dva sklopa študij. Najprej obvezne študije, ki jih sponzorirajo podjetja in se izvedejo skladno za mednarodnimi smernicami. Sicer podjetje ne more določiti svoje metodologije, ampak mora uporabiti metodologijo, ki je bila opredeljena že vnaprej. In prav tako je treba zagotoviti ustrezne laboratorijske pogoje. Na to pa imamo še pregled odprtega znanstvenega dopisa. To pa se vključi v samo oceno. prav tako. Je treba skladno z Evropsko uredbo v dosejo zagotoviti tudi celovito poročilo opravljenih študij. To nam v EPSI omogoča, da se sklicujemo na izhodično študijo in preverimo čisto vse podatke. V zakonodaji je jasno zapisano, da ko vlagatelji uložijo dosje, lahko trdijo, da je neki del dosjeja zaupan. Zdaj pa še ocena strani poročevalke države članice. Poročevalka države članice, ki je bila v primeru glifosata Nemčija, ne izvaja neodvisne ocene nečesa. Ne, tukaj gre enostavno za oceno vloge, ki jo odda podjetje. Država članica poročevalka ima dostop do vseh teh študij, do vseh teh poročil in lahko preveri, ali so povzetki in ocene, ki jih ulaga vlagatelj, pravilni. Če država članica poročevalka lahko potrdi, da so te informacije korektne, pravilne, potem lahko ta dosje posreduje. Če pa država članica poročevalka ugotovi, da so tukaj nekatere napake in se z oceno industrijskega akterja ne strinja, potem lahko seveda država članica vključi svojo oceno. Veliko je bilo sumo preslikavanja besedila, potem ponarejanja, predvsem zato, ker ljudje ne razumejo tega postopka. Država članica poročevalka torej najprej preveri, ali so informacije pravilne in te informacije so na to tudi vključene v to oceno. država članica torej celovito oceni vsa področja tveganja za človekovo zdrave, za zdrave živali in za varnost okolja. Ne glede na to, ali so ocene iste od vlagatelja ali iste kot pri vlagatelju ali ne, se te informacije vključijo. In te razlike se tudi jasno predelijo v dokumentu. V dokumentu torej lahko vidite, zakaj gre pri tej oceni pri vsaki študiji, ki se označi kot relevantna, lahko vidite tudi povzetek študija. In država članica lahko tukaj poda tudi določeno izjavo. Torej, lahko vidimo tako komentar vlagatelja kot države članice. Industrija torej najprej lahko potrdi, da je bila ocena ustrezna, država članica, pa na to poda recimo izjavo glede tega, ali je ta študija sprejemljiva ali ne. Če prihaja do večjih napak v metodologiji in tako dalje, potem študija pač ne more biti korektna. In to se stori pri vsaki študiji na vseh področjih zdravja ljudi, pa tudi pri oceni različnih učinkov tveganj. Naslednji korak je strokovni pregled. To se izvede skupaj z EFSO in državami članicami. To je temeljno znanstveno načelo. Vse znanstvene objave je treba strokovno preveriti. Tak postopek se pač uporablja. Postopek se začne z ulogo ocene strani države članice poročevalce, poročevalka. Mi začnemo postopek ocenevanja z drugimi strokovnjaki in sočasno potekajo tudi javna posvetovanja. Med letom 2014 in 2015 smo organizirali tudi javno skupino pod okriljem EFSE. Oceno izvedo na to tudi neodvisni strokovnjaki iz javnih organov, pa tudi znanstveni strokovnjaki, ki delajo v sodelovanju z EFSO. Vse države članice Evropske unije, pa tudi Norveške, so sodelovali z več kot 70 strokovnjaki. Veliko je govora tudi o transparentnosti, pomembno je omeniti, da lahko v teh dokumentih vidite čisto vse pripombe, ki so bili podani v času ocene EFSE. Po našem mnenju je to tudi jasen pokazatelj transparentnosti procesa. Prav tako objavimo zapisnik čisto vsakega sestanka. eden ključnih elementov procesa je to, da strokovnjaki EFSE, pa tudi držav članic, imajo dostop do tako imenovanih surovih podatkov. Te podatke preverijo in tudi vi lahko preverite, da se to opravi da v dokumentih EFSE. To je torej preliminarna ocena Nemčije, neke študije in v rumeni lahko vidite osvetljeno oceno, pa tudi nekatere spremembe po pregledu EFSE. Nekateri elementi so bili dodani, drugi so bili črtani. Tukaj imate še nekatera dopolnila. In tukaj lahko vidite, da so bile dejansko spremenjene tudi številke doz. To potrjuje, da strokovnjaki EFSE in države članice preverijo čisto vsako posamezno relevantno študijo znotraj te evaluacije in pa strokovnega pregleda. In tukaj ne gre le za posamične študije, tukaj gre tudi za preverbo končnih ugotovitev in sklepov. Nemčija je ugotovila, da ni nobene potrebe po spremembe doze. lahko si ogledate, da so se skicevali na izhodično študijo in na osnovi svojih ugotovitev sklenili, da potrebujejo nekakšno akutno referenčno dozo, torej 0,5 mg na kilogram telesne teže. Za določitvijo akutne referenčne doze smo torej unesli dodatno plas kompleksnosti za podjetja, ki želijo tržiti neko snov. Na ta način smo izrazito povečali tudi zaščito za potrošnika. Po strokovnem pregledu so objavljeni sklepi. Ti sklepi izhajajo iz ocene države članice poročevalke, ki oceni vlogo vlagatelja. In to zajema vsa področja ocene. V primeru rakotvornosti že veste, da so ugotovitve vezane na veliko obseg razpoložljivih dokazov. Glifosat pravzaprav ne zahteva klasifikacije v smislu rakotvornosti. Mimo grede moram omeniti, da vse regulatorne agencije, tako pri nas, kot tudi v Kanadi, na Novi Zelandiji in tako dalje, so potrdili te ugotovitve. Enako velja tudi za skupino pesticidov, pa tudi EKA je potrdila te rezultate. Ugotovljeno je bilo, da torej ni nobene potrebe potem, da se glifosat klasificira v smislu rakotvornosti. Če preberete naše sklepe, lahko vidite, da smo opredelili možno toksičnost za nekatere formule. To ni vezano na glifosat kot tak, ampak na nekatere druge substance, ki jih morda glifosat vključujejo. In ti sklepi temelijo na opravljenih študijah. Imamo torej dokaze v tem dokumentu, da smo opravili te raziskave. Prav tako nekateri trdijo, da so naše ocene naklonjene ali pa ugodne podjetjem. Žal mi je to ni res. Mi smo bili prva organizacija, ki je določila merilo akutne referenčne doze. Povečali smo zaščito potrošnikov in obenem je to tudi pomemben vsebinski element v smislu odobritve dovoljene za specifične uporabe. Če poznate ta sistem, boste prav gotovo potrdili, da je določene akutne referenčne doze veliko bolj relevantno merilo kot pa klasifikacija znotraj skupine, znotraj skupine 2B rakotvornih snovi. Identificirali smo tveganja za kmete in pa za okolje, gre pa za tveganja, ki jih je morajo oblažiti. In države članice seveda nagovarjamo, da skrbno premislijo o teh ugotovitvah in tudi ocenijo, tveganja za kmete in okolje v svojih odobritvah. Ta tveganja, tako kot obstajajo pri pesticidih in herbicidih, pa je mogoče sicer tudi obvladati. Naj povzamem. Znanstveniki EFSE na strani Evropske unije v sodelovanju s številnimi strokovnjaki opravijo oceno glifosata skladno z zakonodajnim okvirom. Gre za zakonodajni okvir, ki ga je potrdil Evropski parlament in svet in taka obravnava predvidena za čisto vse pesticide in aktivne snovi. Jasno je to zapisano v uredbi, EPSA sodeluje v procesu odobritve aktivnih substanc, ne sodelujejo pa pri odobritvi samih izdelkov. Države članice so odgovorne za to, da ocenijo čisto vsak posamezen izdelek in izdajo odobritev. In zato je pomembno, da se države članice usredotočajo na ugotovitve EFSE in pa na seznam, ki se lahko uporablja pri oceni tvegan države članice. Ocena temelji na obsežni zbirki dokazov. Več kot 1500 študij smo izvedli, 700 le na področju toksikologije. Tukaj gre za zelo veliko informacij. Prav tako je ta proces neodvisen, vključuje strokovnjake in znanstvenike, ki so zaposleni na EFSI, pa tudi pri pristojnih organih države članice. Obenem se zagotovi tudi javno posvetanje za širšo javnost, tako dobijo tudi predstavniki javnosti potrebne informacije. In v informacije so vključene čisto vse spremembe, ocene, čisto vsi zapisniki in tako dalje in to v vseh dokumentih, ki jih je objavila EFSA. Hvala. Hvala lepa tudi našemu tretjemu strokovnjaku, gospodu Hoseju Tarazoni iz EFSE. In sedaj dajemo možnost za vprašanja in potem odgovore. Uh, našim poslancem. Seveda eno minuto dajem besedo vsakemu, to vas opozarjam in vas še enkrat prosim, da navedete ime strokovnjaka, ki mu naslavljate vprašanje. Začnemo takoj in dajem besedo Pilara Juza za začetek. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz bi postavila splošno vprašanje vseh. Sama sem prepričana v neodvisnost IRC, pa tudi v neodvisnost EFSE. E. Sama sem sodelovala pri izbiri strokovnjakov, ki sodelujejo v različnih odborih teh agencij. Vsaka aktivna učinkovina, kakor veste, je lahko zdravilo, ki zdravi ali pa strup, ki ubija. In tukaj um, obstaja tudi številno, številne druge takšne substance. Zato me zanima, ehm, kakšne doze ste uporabljali v praksi in ali ste pri tem upoštevali pogoje, v katerih so te doze uporabljene in ali ste pri svojih študijah eh, uporabljali samo aktivno učinkovitost učinkovino ali pa ste preučevali tudi učinke pripravkov, ki vsebujejo glifosat. Potem zanima me tudi, kako je potekalo posvetovanje za javnostjo in pa posvetovanje za strokovnjaki. Vprašanje, eno vprašanje na enega uh, um, strokovnjaka. Predsedujoči prekinja govornico. Ja, eh, res je zanimivo, da imamo tukaj eh, en institut, ki zastopa drugačno mnenje in pa tri eh, institute, ki zastopajo enako. Hvala lepa. In tukaj dajem besedo za odgovor profesorju Terezoni. Thank you. Regarding the Hvala. Kar se tiče javnega posvetovanja, smo imeli javno posvetovanje z vsemi udeleženimi stranmi. Imeli pa smo tudi specifično posvetovanje na različnih področjih. Učinkovitost, človeško zdravje, hrana, um, genotoksikologija, tveganja za okolje in tako naprej. Eh, imeli smo tudi posebno posvetovanje o eh, rakotvornosti po objavi ocene IRC. Takrat smo se že um, dogovorili o tem, da ni potrebno, da ni potrebno uvrstiti glifosat na seznam nevarnih snovi. Eh, no, smo pa pri tem počakali na objavo končne monografije. Najprej smo dobili. Um, pregled, potem smo dobili še oceno IRC. Ugotovili smo, da je bilo samo malo dodatnih študij o epidem, epidemiologiji. Eh, no, potem pa smo imeli še eh, zvezno oziroma raziskavo Zvezdnega inštituta Nemčije. Eh, in vsi ti podatki so vam tudi na voljo javno. Krasno, hvala lepa. In sedaj vprašanje. Rik Andrej, izvolite. Obozen. Moje vprašanje je za predstavnika EFSE. Prvič, kako je to možno, da se večina študij strinja glede teh ugotovitev, le EFSA pa tem ugotovitvam nasprotuje. In drugič, profesor Tarzuna, ali menite, da je sprejemljivo, da poročilo Evropske agencije za prehrambeno varnost kopira cele odstavke iz dokumenta Monsanta, ki je bilo objavljen leta 2012. Tretjič, ali lahko javno zatrdite, da je nemška agencija, ki je bila povabljena v ta proces evalvacije, ni bila vplivana strani Monsanta, glede na to, da je bilo besedilo preslikano. In še zadnje vprašanje, ali menite, da ta praksa dejansko lahko razvija zaupanje naših evropskih državljanov in naših institucij. Hvala. Ancora, Hvala, Erik, in še enkrat, profesor Tarazona. Hvala. Pojasnil sem že, da je ocena, ki jo je, pri, ki jo je pripravila eh, Nemčija, ocenjuje 24 podjetij, vključno za Monsantom. In gre za verifikacijo eh, povzetkov eh, določenih um, delo besedila. No, uh, v običajnem postopku lahko preverimo do 200 pesticidov. Um, v tem primeru smo imeli oceno BFR in če je njihova ocena pravilna, potem, uh, če je ocena industrije verificirana in se izkaže za pravilno, potem lahko to BFR vključi tudi v svojo oceno. Takšen je bil proces, pojasnili so, da bodo vključili oceno samega podjetja z določenimi modifikacijami. Za vsako posamično študijo so vključili tudi omembo te študije, omembo um, besedila in uh, Iz posnetka je bilo uh, jasno razvidno, da imate oceno samega podjetja uh, in uh, na drugi strani imate oceno Nemškega inštituta. Um, pone, ponekod gre za dele istega besedila, ponekod se je Nemški inštitut z besedilom strinjal, spet druge pa ne. Eh, potem eh, tudi, ko gre za surove podatke, Nemčija te podatke ustrezno ocenila. Ehm, tako da je jasno, da je Nemčija kot država poročevalka naredila več, kot je bilo pričakovano. Kopirali so to, kar, je, kar so lahko kopirali, spremenili so to, kar so lahko spremenili. Mm, tekom strokovnega pregleda pa smo eh, poskrbeli še za dodatne popravke in spremembe. Hvala. Imamo vprašanje za predstavnika EFSA in sicer gre za sistem razvrščanja. Ali smem a, predpostavljati, da gre tukaj za šibkost in tudi za prednost tega sistema? A, v kemiji pač nič ni sto odstotno, nič ni črno-belo. Imamo dolg seznam proizvodov, ki jih uporabljamo vsak dan, pa so lahko strupeni ali pa rakotvorni recimo v, na področju čistil, uh eh, -huh. Eh, potem premog, razno razna goriva, vse to je lahko potencijalno rakotvorno. Zato me zanima sama ocena tveganja. Po eni strani vidim, da, glad, da glifosat razvrščamo kot substanco z omejenimi dokazi za rakotvornost, po drugi strani pa neki drugi. Ka, dokazi kažejo na to, da glifosat ni rakotvoren. Uh, Eh, pri tem je pomembna predvsem izpostavljenost, kako vaš sistem omogoča neko uravnoteženo oceno glede na eh, tveganje same snovi. Hvala spet, eh, Hoci Tarazona. Hvala lepa za vaše vprašanje. Sistem razvrščanja, ki ga uporabljamo, da je to bolj vprašanje za eho, ta je odgovorna za razvrščanje. Uh, razvrščanje, ki ga uporabljamo v Evropski uniji, je sistem, ki je bil uh, dogovorjen v okviru globalnega sistema ZM za označevanje in pa razvrščanje. In Evropska unija je bila ena izmed prvih, ki je začela izvajati ta sistem razvrščanja. To je sistem razvrščanja, ki so ga podprli številni strokovnjaki po svetu in je uveljavljen sistem za oceno kemikali. Vključuje različne ravni dokazov. Um, zato predvidevamo različne razrede za rakotvornost, recimo 1A, 1B eh, in tako naprej, glede na dokaze, lahko substance klasificiramo v različne skupine, pač glede na dokaze. V EFSI smo uporabili sistem klasifikacije na podlagi smernic EHE, e Evropska agencija za kemikalije, in to temeli na sistemu ZN. Kakor ste povedali, eh, je klasifikacija odvisna predvsem od tveganj. Potem pa moramo razmisliti o tem, kako vključiti to, to tveganje v poročilo o oceni tveganja, glede na izpostavljenost določeni snovi. Eh, no, eh, skratka, gre za oceno tveganj, potem pa tudi preverjanje, v kolikšni meri eh, neka snov predstavlja tveganje glede na izpostavljenost. Hvala lepa. Kolegen. Ulrike Miller. Hvala lepa, spoštovani kolegi, z današnjo eh, razpravo mm, nastopamo, uh, omogočamo preveč kritik za naš dobro vzpostavljen sistem za zaščito potrošnikov. Uh, Eh, tukaj bi morali zagotoviti visoko stopnjo verodostojnosti in preverljivosti, ampak to je možno samo takrat, ko ima sistem tudi eh, robustno znanstveno poglavo, eh, podlago. V znanosti vedno obstajajo različna mnenja, nikoli ni sto odstotne gotovosti. Zato kljub temu pa moramo mi sprejemati odločitev, zato se lahko osredotočimo samo na uh, najboljše možne znanstvene dokaze. V primeru glifosata je to jasno. EFSA, EHA, 27 agencij držav članic, številne agencije iz eh, Nove Zelandije, Norveške, Indije, eh, ZDA. Vse so prišli do, enakega, do, do enake ugotovitve, da ob eh, razumni uporabi na terenu glifosat ne predstavlja tveganja. Tako da vas sedaj sprašujem, na kateri podlagi bi morali sprejemati odločitve eh, razumne in verodostojne eh, politične in druge odločitve, če ne na osnovi širokega znanstvenega eh, dokaza. Hvala lepa. Gospa Gujton dobi besedo. Hvala lepa za vaše vprašanje. Omenili ste številne pomembne zadeve. Ne morem vam svetovati glede vaših politik, bi pa rekla, da je to vprašanje nevarnosti in tvegan eh, nekaj, kar smo slišali eh, že večkrat. Eh, najprej bi se želela odzvati na nekaj, kar je povedal gospod Tarazona, Eh, torej pri naši raziskavi smo upoštevali ostanke pesticidov v hrani. Nismo imeli nobenih študij eh, obolelih za rakom v študiji. Eh, imeli smo samo ljudi, ki so bili izpostavljeni v svojem poklicu. In to je osnova za to je razlog za te omejene dokaze, o katerih sem, dogo, o katerih sem govorila. Razumeti moramo, kakšna je narava znanstvenih dokazov, ki kaže na to, da je substanca nevarna. In sicer gre za predvsem poklicno izpostavljenost. Imamo tudi študije, ki so bile izvedene v laboratorijih, mi smo upoštevali vse relevantne dokaze, eh, tudi ko gre za glifosat in njegove pripravke. Eh, tukaj so bile eh, opravljene različne študije ob različnem času v različnih delih sveta in lahko eh, si predstavljate, da so bili uporabljeni različni pripravki in to je delovno skupino privedlo do tega, da so glivosad uvrstili v skupino 2A, torej verjetna, da je njegov, mm, njegov potencial za povzročanje raka verjeten. Hvala lepa, gospa Hazenka. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem trim predstavnikom. E, mislim, da je sramotno, da predstavniki industrije Monsanto danes niso tukaj. Morali bi odgovo odgovarjati. E, na milijone zaskrbljenih državljanov e, je zaskrbljenih zaradi glifosata. In to potrjujejo tudi določene študije. Od industrije bi lahko pričakovali, da rečejo, da ta snov ni nevarna. Imam pa vprašanje za eh, gospod eh, Kate Guyton. Študije, eh, ki jih je opravil Kirkland in ostali, ali ste to upoštevali pri vaši oceni glifosata? Za drugimi besedami, ali menite, da so dokumenti Monsanto lahko zgled za dobro znanstveno prakso? To sprašujem zato, ker me zanima vaša ocena tega. Če si ogledate ocene komisije, te temelijo na preomenjenih dokazih. Zanima me vaša ocena tega. Izvolite. Hvala lepa za vaše vprašanje. Ja, IRC mora upoštevati javne podatke. Upoštevali smo publikacije v znanstveni literaturi, tudi tiste, ki jih je sponzorirala industrija. Nismo pa jih eh, uvrstili v nobeno posebno kategorijo podatki iz teh dokumentov morajo biti predstavljeni na ta način, da jih lahko neodvisno ocenimo. Imamo veliko znanstvenih študij, veliko industrijskih študij, ne govorim o uh, industriji pesticidov, govorim o farmacevtski industriji, ki kažejo na to, da uh, ko ima sponsor neke študije določen interes, potem pač ni uh, korelacije med zaključki in pa rezultati oziroma te korelacije manjka. Vsaka delovna skupina mora torej neodvisno oceniti te rezultate in mora priti do lastnih zaključkov. Ko obstaja nek, uh, ko obstaja nek interes, je študija lahko pristranska. Uh, in vsi poznamo takšne primere iz preteklosti. Ko gre torej za publikacije iz industrije, to je bila seveda težavna točka. Eh, delovne skupine, ki je preučevala glifosat, kajti nekateri, nekatere študije iz industrije eh, so prišle do zaključkov, ki jih nismo mogli preveriti. Um, na podlagi podatkov, ki so nam bili na voljo. Lahko vam dam nekaj zgledov za to. Eh, gre recimo za eno izmed študij, ki jih je omenil gospod Portije. Gre za študijo, kjer je prišlo do eh, pozitivnih dokazov za maligne limfome pri miših. Publikacija je govorila o tem, da je v tem primeru šlo za virus, ki je bil razširjen med temi živalmi in da je, so morali to upoštevati pri študiji. Po naših informacijah pa pri tej publikaciji ni bilo moč preveriti, ali je ta virus v miših obstajal ali ne. Tukaj gre samo za en primer tega, kako neodvisni strokovnjaki ne razumejo, kako je prišlo do tega zaključka. Ali je šlo tukaj za špekulacijo? Skratka, tukaj bi morali imeti določene podatke v podporo takšni trditvi. Nekaj bi moralo jasno um, potrditi, ali je bilo zdravje živali ogroženo tudi za drugega vidika ali ne. Bene, Adesso... Dobro, hvala. Sedaj pa dajem besedo predsedniku Lozo Peterlevu tu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko ste dejali predsednik, ste verjetno mislili, da vodim skupino poslancev, ki se posebej posvečajo boju proti raku in so seveda zaskrbljeni eh, ne samo za zdravje evropskih eh, državljanov, ampak eh, smo zaskrbljeni tudi, kadar vidimo tako različna stališča in ocene o isti stvari. In smo posebej občutljivi na vprašanje transparentnosti, možnosti preverjanja in seveda, ker smo zastopniki ljudi, bi radi vedeli, eh, kaj, kakšni so dejanski vplivi Eh, rabe glifosata na, na zdravje ljudi in jim težko odgovarjamo, kadar se na nas obrnejo, ker imamo z različnih visokih naslovov različne poglede oziroma različne ocene. Jaz sem si želel, da bi se trije prvi panelisti, potem ko so povedali vsak svoje, da bi da bi mm, tudi med njimi stekla debata oziroma predlagam, če čutijo to potrebo, da komentirajo drug drugega. Mene zanima, kaj eh, prvi govornik lahko pove oziroma kako eh, ocenjuje okay. eh, eh, Jark eh, to, kar dela, kar dela EFSA. Okay. Eh, in eh, mislim, da je bilo zanimivo, zanimivo slišati, eh, Grazie. kako vidijo drug drugega. Hvala. Okay. Profesor Portier. Profesor Portier. No, moram priznati, da sem pristranski, kajti bil sem del delovne skupine IRK, Ampak naj vam podam uh, moje iskreno mnenje dve leti in pol kasneje. IRC bi lahko upravil boljše delo, v to ni nobenega dvoma. Eh, če bi imeli več časa, če bi imeli več, prizadev, eh, več prizadevanj, bi lahko delo opravili bolje. Kar se tiče Ehe in Efse. Eh, proces EFSA e je določen kot peer review. To razumem in to se mi ne zdi problematično samo po sebi, ampak ko opravljate strokovni pregled, potem predvidevate, da je oseba, ki ti preda neki dokument, opravila skrbni pregled tega dokumenta. Da so vse preučili, da so si vzeli dovolj časa za to, da so preučili, da je to, kar so vam dali na voljo, najboljše možne kakovosti. Potem pa. Eh, sodite o tem, ali so svoje eh, dokumente dovolj dobro eh, argumentirali. Ampak v primeru EFSE se to ni zgodilo, nihče ni verificiral ugotovitve originalnih študij in ker niso verificirali teh ugotovitev, se to potem vleklo čez celoten proces pregleda. Tako da nimate, niste dobili odgovora, ki temelji na najboljši možni znanosti. Moj problem pri tem procesu je torej sam začetek tega procesa, ne pa potek procesa. Grazie, profesore. Adesso... Hvala, uh, profesor. In sedaj Filip Lazon. No, ma question s'adresse au... Najlepša hvala, imamo vprašanje za predstavnike. Ej, vse, gospod Tarazona, hvala, da ste, da ste tukaj. Sam sem kmet po poklicu, prav tako sem uporabljal glifosat in mislim, da je dobro, da spoznamo metode vaše evalvacije. Mislim, da vsi vemo, kakšna je povezava med glifosatom in nekaterimi uporabljenimi izdelki. To je bilo opredeljeno tudi v študiji. Skladom za nevladnimi organizacijami EFSA še vedno daje le pozitivne ocene te uporabe. Jaz se sprašujem, kaj je namen EFSE, če enostavno povzemate poročila, s katerimi zagovarjate interese zasebnega sektorja. Večkrat smo že obsodili to vrstno delo. Koliko nas bo stala ocena glifosata? Skladno z Evropskim observatorijem družb v Evropi, velik delež znanstvenikov, ki delajo za EFSO, ima nekatere nevzkrižne ali pa pridobitne interese v sodelovanju s podjetji. Mislim, da gre tukaj za kritično delovanje EFSE. E. Hvala. Profesor Terazona. Hvala za vaše vprašanje. Jaz lahko govorim samo o pesticidih, kaj ti sem pristojen za to. Pomembno je poudariti, da imamo neodvisne ocene pač glede na vire, ki jih imamo na voljo, glede na našo uredbo in na podlagi tega potem eh, pripravimo ocene tveganja. Veliko je bilo kritik glede naše neodvisnosti, mi smo nekateri izmed teh kritik že ovrgli. Eh, predvsem pa je treba povdariti to, da paneli niso sodelovali pri oceni glifosata. Ta ocena temeli na Eh, znanstvenih, uh, na delu znanstvenikov v EFSI in pa na znanstvenem delu držav članic. Tako da, eh, ko gre za neodvisnost v primeru glifosata, mislim, da uh, lahko tukaj uh, povdarimo, da je šlo za osebje javnih organizacij iz držav članic. In šlo je za osebje, ki so. Uh, ki so ga pristojne, pristojni organi napotili uh, tja. Kar se tiče neodvisnosti industrije, je pa tukaj zakonodaja jasna. Podjetje, ki želi nekaj tržiti v Evropski uniji, mora plačati za oceno. Tako da to so študije, ki, so, ki jih pripravi industrija. Ja, prav gotovo je temu tako. Ko gre za pregled te ocene, Ehm, torej, ko gre za ocene določenih pripravkov, ki pridejo na trg, je tukaj zakonodaja jasna. To mora eh, pripraviti in plačati industrija. No, Nemčija je bila v tem primeru država poročevalka, preučila je poročile, poročila in študije industrije, določeni elementi se strinja, z določenimi ne in tudi pri strokovnem pregledu smo lahko preverili eh, surove podatke in izvorne podatke. To sem že večkrat povedal. Yes. Hvala lepa, Albert Des. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot kmet moram reči, da v svojem obratu ne potrebujem glifosata in ga ne uporabljam. Imam vprašanje za gospoda Portija. Več kot 40 let imamo že glifosat. Zakaj je trajalo 40 let, zakaj nismo prej imeli resne razprave o tem, ali je glifosat rakotvoren ali ne? Eh, ali je svetovna znanost tukaj spala ali pa se tukaj skriva kakšen drugačen eh, vzrok? Uh, Pred nekaj eh, časa je potekel patent. Ali lahko izključite, gospod profesor, da bi glifosat, da glifosat morda za Monsanto več ni zanimiv proizvod? Ali si predstavljate, da je Monsanto sam stal za to domnevo, da je glifosat rakotvoren? V preteklosti se je to že zgodilo. Um, patent nekemu pesticidu je potekel, potem je ta bil kar naenkrat uh, rakotvoren in zato je seveda močno padla eh, tudi cena tega pesticida. Ali se vam zdi možno, da bi se pri Monsantu, uh, da bi šlo za podobno schemo tudi pri Monsantu? Hvala lepa za vaše vprašanje. Vprašanje je zelo zanimivo. Mislim, da znanstveniki niso spali. Mislim, da so bili enostavno puščeni v temi. Ključni podatki, ki jih eh, rabimo za oceno eh, rakotvornosti, niso bili, eh, niso bili na voljo. Šlo je za biokisline, ki, ki so bile uporabljene na živalih in podatki o tem preprosto niso bili eh, razkriti. Eh, vsaka študija KOS je stala od 1,5 do 4 milijone evrov, se pravi, ne gre za eh, neko študijo, ki bi jo lahko z, z lahkoto pripravili v neki univerzi. Ne, zato je potrebnega veliko denarja, ki ga imajo na voljo samo korporacije. Če bi torej že prej lahko opravljali takšne študije, potem bi ta dognanja bila razkrita že prej. Kar se pa tiče te vaše domneve, da je do teh razprav prišlo zato, ker je potekel patent. Ne, ne vidim dokazov za to, ampak nisem tega preučeval. Jaz sem znanstvenik, zato preučujem uh, znanstvene podatke. In ker so ti znanstveni podatki sedaj končno na voljo, zato je prišlo sedaj do teh um, polemik in razprav. Bene, Susana Melior. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will mich ausdrücklich bedanken. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se EFSI, Hoseju Tarazoni. Zanima me, kako poteka proces, kaj točno je EFSA ocenjevala, kako so potekali ti postopki in v povezavi s tem imam dve vprašanje. K temu so me spodbudili tudi uh, drugi prispevki. Kakšen vpliv imajo dokumenti o Monsantu? Govorili ste o 1500 študijah. Tukaj bi morali že oceniti, kolikšni meri so na te študije vplivali Monsantovi dokumenti. In pa še vprašanje osnove. Če je osnova napačna, potem so tudi vse nadaljne ocene napačne. Uh, zato nas to še posebej zanima. Zanima me, kako ocenjujete različne rezultate, eh, ki jih je po eni strani eh, dobila IRC in pa po drugi strani EFSA. Kako si lahko to razložite? Izvolite, gospod profesor. Hvala za vaše vprašanje. Začel bom pri drugem vprašanju. Kakšna je razlika med oceno IRC in pa oceno EFSE? Mislim, da gre tukaj za dva elementa. Najprej dokazi in drugič ocena metodologije. Mi smo objavili pregled, šlo je z za objavo tudi v enem izmed najpomembnejših znanstvenih revij na svetu, kjer smo jasno uh, govorili tudi o naši metodologiji in pa dokazih. V primeru pesticidov, torej imamo 14 pesticidov, uh, kjer je uh, klasifikacija uh, v EU strožja kot pa klasifikacija v IRC. Um, in pa nekaj primerov, kjer je naša klasifikacija šipkejša. Ne gre torej samo za glifosat. Kar se tiče dokumentov Monsanto, mi smo že objavili izjavo v zvezi s tem in jasno je, da tukaj ni bilo nobenih uh, posledic in vplivov. Dve študiji sta bili omenjeni v eh, oceni IRC, šlo je za študije, ki jih je na takšen ali drugačen način sponzorirala industrija. Ampak to je že bilo omenjeno v dokumentih. Dokument, eden izmed dokumentov govori o sponzorstvu, drugi dokument uh, jasno govori o tem, da je te podatke dala, dalo na voljo podjetje. Se pravi, tukaj ni bilo nobenih vplivov na našo študijo. Mi smo pri naši oceni zelo previdni, preverimo vse dokaze. Mi smo prvi tisti, ki želimo eh, robustno eh, oceno. Eh, ne na zadnje gre tukaj za začito okolja in za zdravje evropskih državljanov. To je, mi za našimi ocenami vplivamo na to. Mi smo preučili te Monsantove dokumente in nismo ugotovili, da bi v kakšnem koli točki to vplivalo na našo oceno. Well, uh, Tom Vandenker. Najlepša hvala. Hvala tudi znanstvenikom, ki so se nas danes pridružili. Zelo preprosta vprašanja glede na zelo raznolike eh, rezultate IRK se kmetovalci sprašujejo, če še vedno lahko uporabljajo glifosat in eh, ali se to lahko uporablja naprimer tudi v vrtovih. Eh, Doktor eh, Terezona, neodvisna agencija na osnovi znanstvenih podatkov, tako agencijo predstavljate in ali lahko eh, pomirite državljane in ali lahko na osnovi eh, postopkov, ki jih uporabljate, postanete bolj primerljivi z postopki, ki jih uporabljajo druge inštitucije, tako da bo čim manj časa negotovosti. Um, to je, eh, seveda se lahko potegnejo različni zaključki za različne pesticide in kako lahko uh, zagotovimo, da ne bo prišlo do uh, en, podobne zmede pri drugih produktih. Hvala za vprašanje. Zaščita javnosti in evropskih državljanov in kmetijstvo so ključni za nas. In uh, jasno je, da uh, se glifosat lahko uporablja varno po določenih metodah, da ni karcinogen, je pa toksičen in ga je treba nadzorovati kot večino pesticidov zelo previdno. Če kmetovalci uporabljajo produkt v skladu z pravili in. Uh, jasnim procesom, potem je varno zagotovljena. Kar se tiče meditov metodologije in razvrščanja. Uporabili smo eh, metodologijo, ki je usklajena na ravni Združenih narodov in vse regulatorne agencije uporabljajo isto metodologijo in so prišle glede rakotvornosti do istega zaključka kot mi. Vse to temeli na eh, podatkih, na dejstvih in dokazih. Glifosat ni rakotvoren, opredelili smo tveganja v oceni tveganj in mislim, da je važno, da omenimo, da eh, je to ključnega pomena tako za kmetovalce kot za potrošnike. In končno mnenje vključuje vso uporabo v Evropski uniji in predstavili ga bomo pred koncem tega leta in sicer ocena za vsako uh, uporabo ter ocena maksimalne uh, vrednosti v uh, sledeh eh, in tudi. Uh, vstopno toleranco bomo navedli. Hvala lepa, uh, profesor Tarazona. In sedaj zadnje vprašanje, John Stuart Anjo. Hvala. Uh, doktorico Gajten bi vprašal. Um, moram reči, da odlično zgledam, čeprav uh, eh, 30 let se um, ukvarjam z uh, kmetovanjem in uh, imam dostop in, um, do pesticidov, pa niti na začetku nisem bil uh, posebej previden. Malo več časa bi prosil. Torej, Kate Gajden bi vprašal nekaj, o čem je govoril Richard Ashford in sicer ocenjevanje ali eh, rejting eh, rakotvornosti. Eh, tri je omenil, jaz bi rekel, naprimer, če jeste obdelano meso, sedite pred odprtim ognjem in podobno, ali v takem primeru niste tudi izpostavljeni tveganju. E Hvala lepa in sedaj odgovor. Hvala za to vprašanje. Naj nekaj stvari vendarle razjasnim. Kar se tiče razvrščanja, kot sem že povedala, omejene eh, dokazi prihajajo iz eh, študij, kjer so vključeni bili ljudje, ki so delali v določenem poklucu. Nimamo nobenih informacij o ljudih iz proizvodnje, o njihovi izpostavljenosti in nobenih študij o pojavnosti raka tukaj ni. Um, ko se ugotovi rakotvornost, to ne pomeni, da bo vsak, ki je izpo, izpostavljen, tudi zbolel za rakom. Tukaj pomislite na uh, uh, tobak, ki je znan no, karcinogen in že dolgo časa. Tobačna industrija stalno ponavlja, da mnogi ljudje so kljub temu, da so kadili. Uh, Preživeli. Ampak ne gre za to, gre za to, da če pogledate tiste, ki so kadilci in jih primerjate s tistimi, ki niso kadilci, potem boste videli, da imajo kadilci več pojavnosti raka to ni 100 odstotno uh, eh, obolevnost, ampak je desetkrat povečano tveganje. Torej, gotovosti, da, bo, da bodo oboleli, ni in vsako tako, to ocenjevanje je bilo izvedeno. Naslednji korak je lahko ocena tvegan. To pomeni, da eh, pogledamo, eh, kakšne so podatke o nevarnostih oziroma eh, tveganju in potem se odločamo o odmerkih eh, za kajenje. Eh, Ne bom vam povedala, koliko uh, morate pokaditi, da dobite um, rak. Ampak to je proces ocenjevanja tveganj. In imamo ukrepe, ki temelijo na tveganjih. Naprimer v Kaliforniji eh, smo zahtevali označevanje proizvodov. To je samo opozorilo, da se ljudje zavedajo, da eh, je to nevarna rakotvorna snov. Če tega ni, ne bo zaščite delavcev. Bene, siamo arrivati. Dobro, s tem smo prišli do zaključka te prve okrogle mize. Rad bi se zahvalil vsem iz parlamenta, strokovnjakom, našim cenjenim gostom za prispevke. Razprava je bila zelo živahna, ki kaže na interes tako obeh odborov kot zainteresirane javnosti. In mislim, da smo uh, res. Uh, prišli na pravi trenutek, da damo eh, besedo naši eh, sopredsedujoči, da odpre naslednjo okroglo mizo. Najlepše hvala. Sedaj začenjamo z drugo okroglo mizo, kjer bomo obravnavali preglednost in uporabo znanstvenih študij pri oceni tveganja glifosata v Združenih državah Amerike. In upamo, da bomo dobili več informacij o tako imenovanih dokumentih o Monsantu. Tukaj sta dva strokovnjaka, ki ju bom nakratko predstavila. Carrie Gillam je eh, znanstvena in raziskovalna direktorica nevladne organizacije Right to Know, pravica vedeti. Drugače je pa um, in eh, novinarka, ki eh, redno poroča o dokumentih o Monsanto in pred kratkim je objavila na to temo tudi knjigo. Potem pa David eh, Kirkland, ki je um, um, strokovnjak na področju genotoksičnosti, ima več kot 30 let izkušen in uh, ukvarja se z uh, genotoksičnimi tveganji novih in obstoječih snovi. Sprva bom dala besedo gospe Carrie Gillam za 15-minutno predstavitev. Izvolite. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa. Hvala, da ste me tukaj danes povabili. Kot eh, raziskovalna novinarka že 30 let, pravzaprav že večino časa se ukvarjam s tem, da iščem resnico. 20 eh, od teh 30 let se ukvarjam ravno z poslovanjem Monsanta in z gotovostjo vam lahko povem, da je e, zgodba o glifosatu, zgodba uh, ne resnice, ampak laži in prevare, ki je dobro uh, inscenirana in koreografirana, namenjena pa je seveda odločevalcem in tistim, ki sprejemajo politike, torej takim, kot ste vi. Na osnovi informacije, ki smo jih eh, sprejeli od eh, evropskih in ameriških eh, agencij, pa tudi znanstvenikov po celem svetu iz ZDA, iz Kanade in druge. Ti dokumenti jasno kažejo dolgo zgodovino prevar, ko gre za predstavitev delovanja glifosata. Razen teh dokumentov imamo sedaj na tisoče eh, strani internih eh, dokumentov v Monsantu. To so elektronska pošta, komunikacija, celo SMS sporočila. Če to vse sestavite, dobite zelo jasno sliko, koliko se ta, eh, to podjetje trudi, da izmanipulira odločevalce. Eh, go, panelisti so tukaj govorili o znanosti, jaz bom pa govorila o tem, kaj razkazu, eh, izpričujejo te dokumenti. To so, objavljali so lažne raziskovalne članke Eh, poskušali so na osnovi lažnih informacij prepričati eh, raz, eh, odločevalce, razvili so mrežo evropskih in ameriških nov, znanstvenikov, ki eh, razlagajo, da eh, so neodvisni, eh, imajo pod vplivom bloge in druge virtualne kanale, imajo posebne skupine, ki delajo na tem, diskreditirajo novinarje, ki govorijo proti njej, imajo zelo hit, dobre odnose z tistimi, ki upravljajo uh, uh, novi, uh, medije, ki so uredniki in tako dalje, tako da um, plasirajo informacije o glifosatu veliko lažje. Uh, in blokirali so tudi še eno revizijo glifosata eh, v eni od ameriških regulatornih eh, agencij. Naj vam čisto na kratko povem. To je eh, revizijna revizorna komisija, ki je ugotavljala, kaj se je eh, zgodilo. Vodil je eh, to študijo let, iz leta 2015 Grime. Še en primer eh, revizije EPA, študija Williams iz leta 2000. Regulatorne agencije in drugi so na sto, kar k, po celem svetu omenjali to študijo. Um, znotraj Monsanta je omenjeno, kako se ta, je ta študija bila financirana. To je še en primer eh, študija iz leta 2011 in sicer zaskrbljenost glede vpliva na reproduktivnost. Um, Tukaj vidimo, kako je bil pripravljen ta eh, dokument eh, z sistemom kopiranja, eh, da bi se eh, zakrile osnovne informacije. Celega dokumenta vam ne morem pokazati, ampak boste lahko bi videli, kaj vse je bilo narejeno in spremenjeno. Eh, tako da na koncu so bili umaknjeni vse reference na Monsanto. Eh, to je še en uh, primer uh, lažnih uh, člankov. Uh, leta 2016, ko so uh, bili objavljeni članki, je bilo jasno, da so um, bili vključeni eh, avtori, ki so jih plačevali iz Monsanta, ko je bilo na koncu eh, revidiran članek, je bilo vse to umahnjeno in eh, velik del je bil izbrisan. To je samo še en primer elektronske pošte, kjer se piše, kaj je bilo napisano in potem se e, dogovarjajo o tem, ko, kdo bo prevzel avtorstvo, ker to pač ni jasno, kdo bo avtor ali naveden kot avtor. Tukaj je še en primer. Eh, Monsanto uslužbenci opisujejo to kot eh, ghostwriting, eh, torej lažni avtori ali avtori duhovi. Kirkland, Kier, Williams, Graham in tako dalje. Vemo, da o tem se pogovarjajo, to tudi tako imenujejo, to so le nekateri primeri. Uh, Monsanto je temu nasprotoval in rekel, da je to vse skupaj izrezano iz konteksta, eh, vendar pa so eh, zvezdni eh, sodniki v ZDA tukaj izrazili veliko zaskrbljenost. Sodnik je rekel Monsantu, da so pripravljali poročila in jih pripravljali spreminjali, zato da bi se eh, izognili rakotvornosti. Eh, potem so pa vzpostavili mrežo znanstvenikov po celem svetu, ki podpirajo njihove interese. Eh, to imenujejo task force, redno jih plačujejo, da pišejo članke in se zauzemajo, da v javnost pride informacija, da je ta kemikalija varna. Profesor uh, David Kirkland je eden od eh, teh, na katere se je Monsanto zanašal, um, ko je um, šlo za rakotvornost in genotoksičnost govori se o tem, naprimer, koliko se mu je treba plačati, glede na to, da je to uh, eh, pomembna uh, eh, dokument za uh, eto in v, napisano je jasno, da odmerki uh, glifosata ne predstavljajo uh, pomembnega tveganja za uh, genotoksičnost. Vendar uh, gre predvsem za lažno avtorstvo in lažne preiziskave. Um, izpostavlja se uh, in varnost uh, produkta, uh, strategije uh, Monsanta. Uh, Znanstveniki se kot kaž, kažejo kot neodvisni dejansko niso. Uh, ogromno uh, piscev besedil uh, je. Eh, plačanih strani Monsanta in tako dalje. In zakaj si je to vse poskuša skriti, zakaj poteka potihoma. Zaradi tega, ker eh, se Monsanto boji pravih neodvisnih znanstvenikov, boji se IRK. Um, to je eh, informacija eh, še predno je IARC e objavil svoje poročilo, ki eh, pravi, da eh, Monsanto predvideva, da bo eh, eh glifosat ne, ne dobil pravega rejtinga eh, od strani IARC-a. E Potem imamo še Eh, drugo agencijo ATSDR, ki je ocenjevala glifosat leta 2015 in z visokimi uradniki z eh, te agencije so dosegli, da so eh, revizijo blokirali, čeprav sedaj v agenciji to zanikajo. Naredili smo vse, da bi še naprej se ukvarjali z to uh, učinkovino, pravijo v agenciji. Potem so tukaj še razne druge strategije Monsanta. Uh, alternativne ocene študije se pripravljajo, če so študije označile, da gre lahko za škodo. Ta, les, ta se vrača v leto 1993. To je neka študija, ki se stalno ob, po, um, navla oziroma se na njo sklicujejo, vključujevala je 400 miši, v različnih odmerkih so uh, bile izpostavljene glifosatu, primerjene z kontrolno skupino, nažalost z uh, eh, Monfansanto so nekatere miši dobile tumore. Kontrolni skupini pa se to ni zgodilo toksikologi eh, v EPI so bili zelo jasni in napisali, da eh, je glifosat eh, karcinogen in povzroča tumor. Monsanto eh, je to uh, takoj uh, zanikal, uh, poskušal je prepričati uh, e EP, da temu ni tako, toksikologi iz EP so sprva rekli, da ni tako. Uh, februarja 1985 so zapisali, da uh, pameten človek bi zavrnil predpostavke Monsanta. In, uh, da so njihove trditve nesprejemljive. Osem uh, članov uh, oziroma znanstvenikov iz EPE so bili uh, zelo zaradi tega zaskrbljeni. Leta uh, 85 so napisali, da je eh, verjetno eh, glifosat karcinogen za ljudi. Potem so pa začeli z kampanjo, ki je trajala več let, tako da so ljudje spremenili mnenje tudi znanstvenikov. Eh, našli so celo nek tumor v kontrolni skupini, zastavljeno je bilo veliko vprašanj, oblikovali smo svetovalno Eh, telo, eh, ki je zahtevala od EPE, da ponovi študijo, EPA eh, je zahtevala potem ponovno študijo od Monsanta, Monsanto je to zanikal in to se je vleklo leta in leta do 1991, ko se je na koncu um, EPA e strinjala z Monsanto, da uh, ni dovolj rezultatov glede. Uh, rakotvornosti. Vendar nekateri znanstveniki v EPI še vedno niso bili pripravljeni to poročilo podpisati. In tako se uh, zgodi tudi z drugimi znanstvenimi študijami, ki se predstavljajo regulatorjem. Uh, decembra uh, eh, 2016 je mnogo uh, članov svetovalnih odborov EPI očitalo, da ne sledi smernicam. uh, false fronts or fake fronts, to so neke lažne fasade. Uh, imamo uh, navidezno neodvisne znanstvena mnenja, ki jih financirajo Monsanto ali druge, uh, drugi in eh, zelo jasno jim dajo navodila tisti, ki jih plačujo, kaj naj rečejo. Imamo elektronsko pošto z strani eh, Monsanta, ki eh, jasno daje navodila teh navidezno neodvisnim strokovnjakom, eh, kjer vidimo dokumente, kjer se razpravlja o tem, kako bodo naprimer točno napadli nekega novinarja ali tiste, ki pišejo proti njem. Uh, eh, Academics Review je uh, spletišče, kjer uh, napadajo uh, ljudi, ki pišejo proti Monsantu in to je razvidno iz internega dokumenta, kjer Monsanto direktor eh, pravi, eh, da, je, da gre za najemanje strokovnjakov, eh, pri tem pa ne smemo, moramo paziti na kredibilnost informacije. Ampak te taktike se ne uporabljajo samo v ZDA, ampak tudi v Evropi, na vseh kontinentih. Nekako sem že prekoračila čas, ampak iz doma, dokumentov je je jasno, eh, kaj se dogaja, eh, kakšen je vpliv ne samo v ZDA, ampak tudi v, Amerik v eh, Evropi. Um, gospod Jameson oziroma dr. Jameson, ki je bil v delovni skupini ER, ko je bil pred kratkim um, odpuščen torej, stalno govorijo, da ničesar nimajo uh, skrivati, ampak zakaj je potem treba to posebej izpostavljati, da ni treba nič skrivati, zakaj se borijo, uh, bojijo uh, revizije uh, IRK, uh, EPE in drugih uh, in zakaj uh, se ukvarjajo z vsem tem. Nič takega ne bi počeli, če bi uh, bilo. Če bi, tveganja ne bi bilo. In to uh, je nekaj, kar gotovo ni v javnem interesu. Uh, Najlepša uh... hvala. In sedaj profesor uh, David uh, Kirkland za deset minut. Izvolite. You, uh, like... Hvala, predsedujoča predlagam, da se vrnemo na znanost in se pogovorimo o genotoksičnosti. To smo omenili večkrat danes zjutraj. To je eden od ključnih vsebinskih elementov pri splošni oceni karcinogenega ali rakotvornega potencijala. Želel sem opisati, kako se moramo držati pristopa obremenilih dokazov pri oceni podatkov, kot so podatki glede genotoksičnosti glifosata. Stvari so kompleksne. Dokument je sooblikovalo še nekaj kolegov, ta imena so navedena na prosovnici, vsi delujemo kot svetovalci več organizacij, nas najame za to, da analiziramo podatke, da podamo analizo in tako dalje, tako kot bi plačali recimo arhitekta ali pa računovodjo, da vam zagotovi strokovne nasvete. Imamo več desetletij izkušenj v tej industriji in zato moramo vzdrževati tudi naš ugled. To pomeni, da prav gotovo ni nobenega smisla v tem, da bi želeli zagovarjati interese enega deležnika v razmerju do drugega. Na ta način bi si ugled le uničili. primeru zapletenih podatkov, kot smo jih predobili za glisofat, je treba opraviti poglobljeno analizo. Preučiti moramo metodologijo, sisteme in pa končne točke. In vsakemu teh dejankov dodeliti tudi pomen, ki bo skladen s splošnimi dokazi. Različni tipi imajo različne pomene, z nekaterimi testi merimo mutacije in pa škodo za kromosome. Ti preskusi morajo imeti večji pomen kot pa kazalniki, s katerimi merimo le škodo DNK, ki jo je mogoče popraviti. In to je skladno tudi s pregledom OECD. ki je bil vključen tudi v smernice OCD-ja. E Robustnost samih protokolov, pa tudi kakovost in ponovljivost dokazov vpliva na pomen študije. Študije se upravijo skladno z dobro laboratorijsko prakso in OECD smernice bi morali imeti večjo težo pri teh študijah. Študije GLP se ponavadi pregledujejo, druge študije v javni domeni pa ne. Število dokazov v kategoriji prav tako vpliva na pomen. Eden ali več odzivov, ki odstopajo od ugotovitve, ne bi smeli spremenili spremeniti usmeritve ali pa teže dokazov. Na to pa še preizkusi, ki lahko bolje vodijo do rezultatov, da ljudje prenašajo večje količine. Podatki iz in vivo testov morajo imeti torej več pomena kot podatki iz in vitro testov. Na osnovi navedenega dodeljujemo pomen na naslednji način zanemrljivi pomen so dobile tiste končne točke, ki niso bile vezane na kakršen koli negativni učinek povezan z genetskim ali parkotvornim tveganjem. Nizki pomen je bil določen tistim točkam, ki so indikativne v smislu DNK škode, ni pa to nujno povezano z mehanizmi tu nastajanja tumorjev in pa poleg tega treba poštevati, da ima tak testni sistem nizko stopno specifičnosti na to pa zmerni pomen, ta je bil dodeljen končnim točkam, ki so potencijalno relevantne v smislu nastajanja tumorov, ampak so lahko te točke podvržene tudi sekundarnim mehanizmom, pri katerih pride do visoke stopne zavajajočih pozitivnih rezultatov v smislu napovedovanja rakotvornosti. In največji pomen je bil dodeljen končnim točkam, ki jih lahko za veliko verjetnost povežemo z procesom nastajanja tumorjev. In tak pristop k ponderiranju ali pa dodeljevanju teže je usklajen tudi s pregledom OECD-ja, ki navaja, ko ocenjujemo mutageni potencial kemične snovi, moramo večjo težo podeliti meritvi stalnih DNK sprememb. Gre torej za mutacije, kot pa primerom škode DNK, ki jih je mogoče popraviti. Oblikovali smo tabelo z različnimi težami. Zanemrljivo pomen smo dodelili nekaterim kromatidnim spremembam in vitro, tukaj nismo razumeli pravzaprav pomena teh sprememb, potem nižji pomen, to je povezano večinoma z DNK povezovanjem, škodo in pa popravki, potem zmerni pomen, tukaj gre za razgradno DNK in vivo, pa tudi za kromosomsko škodo ter mutacije v celicah sesalcev. Največji pomen pa smo dodelili in vivo študijam za najbolj pogoste končne točke. Tukaj gre za kromosomske mutacije, poškodbe, pa tudi gensko mutacijo v bakterijah. Tudi to je zelo jasno vezano z rakotvornim potencialom. In takšna razvrstitev je skladna za specifičnimi usmeritvami Evropske agencije za kemikalije iz leta 2015. Katere študije torej lahko vključimo in to je eden izmed ključnih element, elementov, kjer se stališča razhajajo. Dokument Kirkland, ki sem ga omenil pred nekaj trenutki, vsebuje pregled vseh geno toksikoloških podatkov, ki so bili na voljo. To je vključevalo celo število študij, ki so bile izvedene v različnih pogodbenih laboratorijev. Ni vseh teh študij naročil Monsanto, ampak tudi nekateri drugi proizvajalci. In ta dokument je vseboval 90 genotoksikoloških študij, 44 od teh ni bilo vključenih v pogled IRK, čeprav mi menimo, da bi morale biti. v dopolnilnih tabelah v tem dokumentu, približno 200 strani je bilo teh tabel, zelo veliko podrobnosti. Vsako študijo smo izvedli skladno z najboljšimi laboratorijskimi pogoji. Skoraj vse študije so bile skladne z smernicami OECD za preizkušene. Navedli smo tudi jasne statistične metode, ki smo jih uporabili, torej stopno relevantnost in tako dalje. Prav tako smo posredovali veliko metodoloških podatkov glede bakterijskih sebov, potem glede posameznih replikacij, koncentracij citotoksikoloških učinkov, števile celic, ki smo jih opredelili, ter doz in poti doziranja za študije in vivo. Veliko več informacij in podrobnosti smo torej vključili v te študije, kot bi jih ponavadi našli v standardnem objavljenem dokumentu v nekem žurnalu ali zborniku. Če si ogledamo, prikaz pozitivnih in negativnih učinkov teh študij, glede na ponderacijo oziroma razporeditev pomena, lahko vidite, kaj smo ugotovili v primeru Jarka. Šest je bilo študij, ki je ugotovilo, od tega je, jih je bilo dveh, prišlo do pozitivnih rezultatov, štiri pa do negativnih. Če pa združimo vse podatke, je ta slika popolnoma drugačna. Še vedno imamo dve pozitivne študije visokega pomena, ampak iz skupno 39 upravljenih študij. Vse ostale pa vodijo do negativnih rezultatov. Pozetek se torej precej spremeni. Na hitro povzamem. Nobenih strukturnih opozoril imamo v smislu glifosato, kar zadeva kromosomsko škodo, genotoksičnost, mutagenost in tako dalje. 40 testov za glifosate, GBF in AMPA je bilo negativnih. Glifosat prav tako ne vodi v gensko mutacijo, kromosomsko škodo in pa škodo v celicah sesalcev in vitro. Omejeni dokazi so, da glifosat dejansko vodi v MN in vitro in prav tako ni nobenih dokazov. Da toliko vodi do nekaterih količin, ki presegajo ustrezen prag. Glifosat torej ne vodi v nobene kromosonske napake, prav tako je veliko dokazov, da glifosat ne vključuje. nekaterih prisotnosti v jedrcih in vivo. Uh, Prav tako so sicer dokazi, da glifosat lahko vodi k razkrajanju DNK, vendar pa so ti učinki verjetno sekundarni in pravzaprav nimajo bistvenega učinka v razmerju do toksičnosti. Tukaj pa gre tudi za nizko oceno tveganja, saj se DNK sicer lahko poškoduje, ampak je mogoče to škodo tudi popraviti. Nobenih rezultatov ni, da ne bi bilo mogoče DNK popraviti. Kar zadeva regulatorno preizkušanje, so nekateri, nekatera poročila bila umaknjena v primeru indukcije, saj ne razumemo nobenih dejanskih implikacij tega pojava. To je torej povzetek vsega tega, kar smo preučili in res smo preučili cel spektr genotoksičnih študij. Kar veliko podatkov je, ki izhajajo iz študij, ki so bile upravljene na nesesalskih vrstah, torej na ribah, na dvoživkah, na kuščarjih, na rastlinah. Številni preizkusi vključujejo tudi izpostavljenost v nestandardizirani obliki, zato ne vemo, kakšni so ti rezultati, koliko so zanesljivi. V vsakem primeru smernice OECD jasno navajajo, da uporaba kakršnega koli nestandardnega testa zahteva tudi utemeljitev, ki mora biti podprta z preverbo in pa z navedbo neke vrste historičnih negativnih rezultatov prav tako ni nobenih mednarodno sprejetih smernic glede izvajanja testov, ki se ne izvajajo na sesalcih. Prav tako ni nobenih podatkovnih baz glede sprejemljivih negativnih ali pozitivnih kontrolnih odzivov. Ni nobenih rezultatov v smislu študij preverjanja, kaj, ki bi lahko vodilo do gotavljanja rakotvornosti. Menimo, da te študije na ribah v živkah, kuščarjih in rastlinah ne bi smele imeti bistvenega pomena v splošni genotoksični oceni. Obstajajo nekatere študije biomonitoringa pri ljudeh, v to se sicer ne bom preveč poglobil, lahko pa se k temu vrnem, če boste to zahtevali. Je pa te podatke zelo težko tolmačiti in prav tako ni veliko jasnih indikacij. Zelo malo je zanesljivih dokazov iz študij na ljudeh, ki bi dejansko podpirali sklep, da pripravki, ki vsebojo glifosat in seveda pri človeških preizkusih vedno preučujemo pripravke. Torej, pripravki naj ne bi imeli nobenega večjega tveganja v smislu genotoksičnosti ali pa rakotvornosti za ljudi. Pa še nekaj, če primerjamo profil glifosata s tipičnim profilom genotoksične rakotvorne snovi, si lahko gledamo tole tabelo iz Bolt in drugi, ter Petkov in drugi, torej iz te študije. Tukaj torej ne vidimo nobenih pozitivnih genotoksičnih rezultatov za glifosat, tako in vivo kot in vitro. Le v tistih nestandardnih sistemih ali pa preizkusih, ki niso bili izvedeni na sesalce, so morda nekateri pozitivni rezultati. Tukaj torej ni nobenega smisla, da bi izdali neko strukturno opozorilo za glifosat. Genotoksična ali rakotvorna tvor bi se verjetno vezala na DNK na osnovi elektrofilnih značilnosti, zato pa ni nobenih rezultatov v povezavi z glifosatom. Rezultati preizkusov so podvodljivi, tako in vivo kot in vitro, so pa rezultati na skrižni si nasprotujoči in jih mogoče ponoviti in pogosto so tudi nekonsistentni znotraj iste kategorije. Geno toksične rakotvorne snovi ponavadi dajo jasne odzive po celotnem spektru primerov izpostavljenosti, pri glifosatu pa tega nismo mogli dokazati, kjer je prišlo do nekaterih pozitivnih odzivov, pa ti odzivi niso bili jasni na to pa še odzivi v primeru genotoksičnih uh, rakotvornih snovi, te ponovadi najdemo že na netoksičnih stopnih izpostavljenosti. Pri glifosatih pa to ponovadi opazimo le v toksičnih pogojih. Tukaj torej ni skoraj da nobene povezave med značilnostmi običajnega genotoksičnega rakotvorne snovi in pa glifosatom. Zdaj pa še sklepi imamo dokaze, še posebej na osnovi preizkusov AIMS, da glifosat in GBF ne vodijo v gensko mutacijo. Dokazi kažejo, da glifosat lahko vodi v nestabilno kromosomsko škodo, ampak dokazov, ki bi kazali na to, da to lahko vodi v stabilne kromosomske mutacije, ti dokazi pa so si protislovni in precej omejeni. Ponavadi jih je mogoče izpeljati le iz sekundarnih mehanizmov. in prav tako ni mogoče podpreti nekaterih ugotovitev, da glifosati delujejo na genotoksični način. In ta kritična teža dokazov ali pa dokazno breme že kaže na to, da glifosat ne predstavlja tveganja v tem smislu. Ta panel je oblikoval Intertech Scientific. Naš dokument je bil objavljen tudi v Critical Reviews in Toxicology. Ta dokument prav gotovo ni bil anonimno napisan. Vsi smo oblikovali svoje dele dokumenta in tudi Monsanto na to ni nikakor vplival. Najlepša hvala. Štiri govorniki so se javili. Najprej imate na voljo eno minuto za eno vprašanje, za enega govornika. Gospa Petir. Iz dostopne dokumentacije. Hvala, gospa predsedujoča. Iz dostopne informacije je jasno, da 40 odstotna uporaba herbicidov z glifosatov v ZDA nikoli ni uh, pripomogla k analizi proizvodov, uh, eh, proizva, uh, analizo proizvodov na trgu. Uh, Eh, ustrezni organi eh, so uporabljali samo testiranje za ugotavljanje možnih tveganj in nevarnosti aktivnega. Eh, očitno ni tolmačenja v angleščino. Ali lahko to tehnik preveri? Mikrofon. E, mikrofon. Mikrofon, prosim. Iz dostupne dokumentacije. Iz dostopne dokumentacije je vidno, da po 40 letih uporabe herbicida na osnovi glifosatov v ZDA nikoli ni pripeljalo do analize proizvodov herbicidov v formulaciji, ki je bila dana na trg o ceni tveganja ustrezni organi so uporabljali samo teste za ugotavljanje možnih nevarnosti in tveganj aktivne snovi glifosata, ne pa celotnega koktejla. E, Vse mernostni ukrepi za kmetovalce in potrošnike so vključevali le tisto, kar je temeljilo na oceni nevarnosti učinkovine. Ko so ugotovili, da so se stvari eh, pometale pod predprogo, me zanima, ali vi, profesor, kar menite, da je v ZDA še vedno ustrezen način označevanja in ugotavljanja tveganja tovrstnih proizvodov in ali so odgovorni organi, ki so odo, odobrili um, uporabo tega herbicida, morajo sodelovati v uh, nadomeščanju škode uh, eventualnim žrtvam. Na koga pa je naslovljeno to vprašanje? Profesorju Kukladu. Thank you for the question. Um, and... Najlepša hvala za vprašanje. Glede tega, ali naj bi IPA e kakorkoli spremenila način dovoljenja do delovanja ali pa da, ali bo zagotovila očkodnilne žrtvam, ne verjamem, da se bo to zgodilo. Tudi zgodovinsko gledano mislim, da se to še ni zgodilo. Prav tako ni nobenega precedensa v zgodovini. Z predstavniki EPE sem se pogovarjala in podali so nekatere izjave. Uh, glede pomankljivih zahtev za relevantne preizkuse. V dokumentih lahko vidite, da so bili nekateri preizkusi sicer izvedeni, ampak prav gotovo niso tako konkretni kot v primeru enotne učinkovine glifosata. V dokumentu lahko vidite, da je bilo bistvenega pomena to, kar se dogaja v Avstraliji, znanstveniki iz Monsanta pravijo, da ni mogoče trditi, da snov ne povzroča raka, zaradi tega, ker to vrstni preskusi niso bili upravljeni. Vendar pa EPA v Združenih državah tega ne zahteva. Ogledajo si aktivno učinkovino snov, ogledajo si druge sestavine in potem razmišljajo o vsaki sestavini posamično. Ne razmišljajo o tem, kako te snovi na nek način delujejo skupaj. Nekateri dokumenti EPE e so bili prepovedani v Evropi, skrbelo jih je, kako bodo te dokumenti predstavljeni in niso si želeli nobenih zdravstvenih težav, ki bi jih pripisovali tem snovem in pa umiku teh snovi z držišča. Uh, Najlepša hvala gospod Balaš, naslednji na seznamu. Euh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko pomislekov je glede glifosata, številne študije si nasprotujejo. Velika težava za nas kot institucijo pa je tudi to, da obstajajo dvomi pri tistih, ki ocenjujejo to snov. To prav gotovo vodi v določene znanstvena tveganja seveda so znanstveniki morda neodvisni, vendar pa jim moramo očitno zaupati, zaupati njihovim ugotovitvam. In imamo vprašanje za gospod Gilem, glede na vse njene izkušnje. Kako lahko po vašem mnenju, pa tudi glede na vaše izkušnje s tem, kar se je dogajalo v Združenih državah, vzpostavimo nekatere znanstvene postopke in postopke javnega političnega odločanja, ki bodo primerni tako da bo na nek način mogoče prekiniti vizi, eh, vizi med znanstvenim mnenjem in pa industrijo. To, kar se dogaja z Monsantom, je res problematično. To kaže, da je lahko predstavnik EPE e vplival na EFSO preko tega primera. In to je nekaj, kar nas res skrbi danes. Najlepša hvala. Gospa Gilam, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da sta bili to dve vprašanji. Kakšno je moje mnenje glede tega, kako naj ustvarimo bolj zdrav regulatorni sistem ali v Združenih državah ali v Evropi? Potrebujemo več transparentnosti. Prav gotovo je velika težava, če se ljudje zanašajo na skrivne študije, študije, ki jih ni mogoče objaviti, ki jih ni mogoče analizirati, ki jih ni mogoče oceniti v okviru strokovnega pregleda. To je težava tudi za same regulatore, ki se vedno bolj zanašajo na ocene in pa na svete podjetij, ki dejansko ustvarjajo dobiček na osnovi teh proizvodov. Torej, gre za nekakšne notranje strokovnjake. Torej, študija iz 1989 se mi zdi tako zanimiva, zaradi tega, ker so se znanstveniki EPA borili za zaščito javnosti. Zdaj pa je tukaj jasno, da se stvari odvijajo drugače. Znanstveniki so skušali zaščititi javnost, na koncu pa so jih premagali ravno zaradi pritiska Monsanta in pa zaradi argumentov Monsanta, da je treba dokaze v povezavi s tumorem izključiti. Potrebujemo transparenten sistem, sistem, v katerem lahko znanstveniki in širša javnost preverjajo, kaj se dogaja z regulacijo teh snovi. To ne sme in ne more biti skrivnost te substance vplivajo na javnost na zelo dramatičen način. Ne, še dve minuti imam, ni mi še zmanjkalo časa. Potem pa še vpliv EPE e na EFSO. Poznam le to, kar je bilo razvidno iz dokumentov in tam lahko vidimo nekatere specifične primere tega, kato, kako EPA e Just Rolling nekako vpliva na medije in pa na agencijo v Evropi, obstaja tudi zelo zanimiv e-mail, ki ga nimam sabo, sabo kjer naj bi se EFSA strinjala z EPO proti Jarku. To so se dogovorili v tem mailu in to so se dogovorili še preden je bila študija Jarka sploh objavljena. To je zelo zanimivo. Najlepša hvala, gospod Stas. Hvala, gospod predsedujoča. Imam vprašanje za profesora Kirklunda. Vemo, da strokovnjaki EFSE EKE uporabijo študijo glede evaluacije glifosatov. In to študijo lahko vidimo tudi v dokumentih Monsanta. Gospa Gilam nas je opozorila na e-mail iz leta 2012, kjer so predstavniki Monsanta povedali, da potrebujejo dodatno podporo strani zunanih znanstvenikov oziroma strokovnjakov, zato da bi si lahko povečali kredibilnost. Prišlo je do uplačila določenega zneska 14 tisoč evrov in takrat so se odločili, da se bodo odzivali drugače pripisali so tudi ime gospoda Kirklanda in gospoda Kira. In na ta način so ustvarili kredibilnost. Ali temu res lahko rečemo znanost, ali je to moralno spremljivo, ali je to etično spremljivo? In prav tako bi vas želel vprašati, koliko ste prejeli za vse stvari, ki ste jih naredili za Monsanto v ta čas. Thank you for your question. Hvala za to vprašanje. Kot sem povedal že na začetku svojega govora, poklicni svetovalci ponavadi pregledajo podatke zato, da lahko podajo strokovno mnenje. Tako kot bi se posvetovali z arhitektom, s projektantom glede spremembe v vaši hiši, tako kot bi se pogovorili z računovodjo ali s pravnikom, ki vam da pravne nasvete, računovodske nasvete, tako kot so ti ljudje plačani za njihovo strokovno znanje in za nasvete, to ne pomeni, da je mogoče njihove nasvete kupovati, da je, je mogoče na njih vplivati. In res se mi zdi problematično, da smo znanstveni svetovalci strpani v drugo kategorijo v okviru tega pristopa. Sam delam na osnovi znanosti že več kot 30 let, 20 let sem svetovala, zdelo sem za več kot 150 organizacij in podjetij, družb po celem svetu. In sedim na sredi trikotnika med akademskimi, regulatornimi in industrijskimi znanstveniki. Imam določen ugled, ki ga moram držati in imam tudi spoštovanje teh kolegov, ki ga prav tako ohranjam. To, kar je zapisal Bill Hedens v tem pismu oziroma e-mailu, mislim, da je bilo enostavno naivno. in jasno je, da to ni vodilo do nobene politične odločitve. Pri vseh dokumentih, pri katerih sem sodeloval, Karen Kirkland 2013, potem preglede iz leta 2015, tam ni bilo nobenega ghostwritinga, nobenega pisanja v imenu drugega podjetja, nobenega vpliva Monsanta ali katerega koli drugega proizvajalca. Pregledali smo podatke in oblikovali smo znanstvena mnenja. Če so bila mnenja ugodna za Monsanto, potem je to dobro za njih, ampak to ni bil naš namen, ko smo oblikovali ta pregled. Če bi prišli do nasprotnih komentarjev, bi jih prav gotovo v isti obliki posredovali Monsanto. Pa še gospod Trabela, zadnje vprašanje. Gospod Kirkland, najlepša hvala, da ste sprejeli naše povabilo. glede na to, da Monsanto ni bil pripravljen, da se odeleži te seje in odgovarja 500 milijonom evropskim državljanom. Podali ste sklepe glede glifozata in bili ste naklonjeni uporabi tega glifozata. Seveda je zaskrbljujoče, da vas je Monsanto prosil za to, da izdelate to študijo. Na tisoč evrov ste prejeli za to, da boste objavili rezultate, ki podpirajo njihov proizvod. Kako lahko govorite, da ste neodvisni? Rezultati so pristranski. Ali ste še vedno kredibilni kot znanstvenik? Trenutno, kolikor vem, imate novo pogodbo z Monsanto. Monsanto sicer ne razkriva vseh podrobnosti glede znesko, ampak očitno dobro sodelujete. Ali se vam ne zdi, da imate kot znanstvenik nekakšno konstantno navzgriže interesov in tudi vaše gotovitve torej niso spremljive glede na to, da govorimo o zdravju milijonov in milijonov evropskih državljanov? gospod Kirkland. Professor Kirkland. Thank you. Firstly, let me be clear. Najlepša hvala. Naj takoj povem, da nisem opravil študije leta 2012. Larry Carr in jaz sva bila naprošena, da pregledava vse podatke, ki so bile na voljo iz javne domene, iz javnih zbornikov in žurnalov na osnovi vseh študij, ki so bile izvedene. To je bil torej review, pregled in ne študija. Kot sem opisal v predstavitvi, sva se držala pristopa dokazne teže in prišla do določenih ugotovitev. Če so bile te ugotovitve to, kar si je želel Monsanto slišati, potem predvidevam, da so bili precej zadovoljni, da so nas prosili, da opravimo ta pregled. Ampak lahko vam zagotovim, če naši sklepi ne bi bili ugodni za Monsanto, bi to povedali tudi v tej obliki. Monsanto bi torej povedali, da glifosat predstavlja resno genotoksično tveganje, vendar podatki tega niso podprli. Lahko me obtožujete, da sem neetičen, ampak potem lahko obtožite tudi svojega pravnika, svojega računovodja, svojega arhitekta, da so neetični. Prosite jih za poklice na svete in to je vse, kar jaz storim za katerokoli družbo, podjetje, organizacijo, ki potrebuje moje strokovno mnenje če je to neetično, potem si lahko zamišljam, da zelo veliko ljudi živi od neetičnih dejavnosti po celem svetu. Hvala. Uh, uh, Hvala, profesor. S tem smo zaključili z drugim panelom. Začenjamo s tretjim. To je zadnji panel Gre za preglednost in uporabo znanstvenih študij pri ocenah tveganja za glifosat v Evropski uniji. Gre za uporabo oziroma posledice Monsantovih dokumentov. Z nami je Martin Pidgeon, ki je raziskovalec na področju agri podjetij, prihaja iz nevladne organizacije Corporate Europe Observatory e, in podpira tudi državljansko pobudo e, Stop Glyphosate. Z nami pa je tudi Tim Baumer, trenutni predsednik odbora za oceno tveganja um, agencije za kemikalije. Oba govornika imata prav gotovo zanimive predstavitve. Začeli bomo z gospodom Pidgenom. Hvala lepa odboru za okolje in odboru za kmetijstvo da ste nam dali priložnost, da prihranim, da podamo to predstavitev. Jaz sem Martin Pidžen, delam za Corporate Europe Observatory. Kot organizacija prečujemo korporativno lobiranje in pa potencijalni vpliv podjetij na politike Evropske unije. Uh, delamo z celo vrsto na srednjih področjih politike. Jaz sodelujem z agropodjetji um, in uh, želimo tudi zagotoviti, da bi EFSA imela neodvisno in pa pregledno politiko. Uh, zato je tako zanimiva ta razprava o glifosatu, kaj ti je če pogledamo skozi povečevalno steklo, je to, kar smo slišali danes, pravzaprav nič novega. Mi potrebujemo EFSA, potrebujemo agencije za javno varnost. Ampak, ampak tukaj gre za regulatorne procese, na katere pač tu in tam vpliva industrija in podjetja. EFSA mora delovati z instrumenti, ki so ji na voljo in niso vsi ti instrumenti skladni z znanstveno prakso. Uh, Eh, kot eh, podpornik pobude Stop Glyphosite. Eh, se prav tako zauzemam za prepoved te snovi in o tem bom se dogovoril kasneje. No, tukaj lahko vidite primer oglaševanja Monsanta. Trdijo, da se zauzemajo za znanost, za robustno znanost pravijo, da njihovo delovanje temelji na načelih eh, robustne znanosti, sound science, ampak eh, to je izraz, ki pač ima določeno zgodovino. Zanimivo je tudi to, da <coughs> Monsanto znanost uporablja kot argument za pregon demokracije in to je jasno tudi v njihovem odnosu do Evropskega parlamenta, kjer so zapisali, da jih skrbi politizacija tega vprašanja, ki bi moralo biti strogo znanstveno. Eh, in niso želeli sodelovati na današnji predstavitvi. Potem tukaj spet vidimo zanimiv odziv na Junkerjev predlog, da je treba napraviti postopke komitologije za pregledne. In oni, torej v Monsantu so temu prav tako um, nasprotovali. Potem še en citat iz uh, dokumentov o Monsantu, ki prav tako razkrije veliko. Uh, podatki, ki jih uh, proizvedejo akademiki, uh, so bili za nas vedno nekoliko zaskrbljujoči. Potem spet en zanimiv posnetek iz lobija za plastiko tukaj v Bruslju. Eh, gre predvsem za proces endokrinih motilcev. No, tukaj lahko vidite običajen postopek. Imate tako Eh, prednosti, kakor tudi slabosti. Um, imajo recimo podatke, ki kažejo na škodljivost, istočasno pa imajo veliko denarja, s katerim lahko financirajo študije in tako naprej in seveda lahko potem glede na posamezne uh, vplive uh, raziskave pokažejo različne oblike vpliva plastike. Potem glifosat. To je zanimiva, zanimiv oglas iz Avstralije za proizvod Roundup. Lahko vidite, zakaj to mm, lahko uh, nagovori nekoga, ki želi uh, se znebiti vsega plevela. Uh, no, um, lobi, lobiranje je prav gotovo nek odnos. In vse, kar smo slišali, O Monsanto ne bi bilo tako slabo, če bi imeli zanesljiv uh, sistem za oceno pesticidov v uh, Evropski uniji, ampak tega sistema trenutno ni. Sistem ima nekaj dobrih elementov, te treba zaščititi, ima pa tudi velike napake in o tem bom uh, spregovoril v moji predstavitvi. Uh, seveda moram povdariti, da je 15 minut res malo časa. Najprej, osnove. EFSA nima pravnih sredstev, uh, nimajo dostopov do vzorcev, um, nimajo proračuna za plačilo zunanjim strokovnjakom, um, prav tako ne morejo raziskav izvajati sami, uh, nimajo dostopa do vzorcev proizvodov, ki jih morajo preučevati, imajo samo Eh, preglede. Eh, skratka, številne težave so povezane z pomankanjem proračuna. Ena milijarda in pol je na voljo farmacevski industriji, eh, samo milijon pa je namenjen tem namenom letno v proračunu EFSE. In to bi se lahko tudi spremenilo. Žal je, ampak eh, imam težave z eh, posnetki, z predstavitvijo. Gospod Porti je lepo povedal, eden izmed glavnih problemov je to, da uh, je problematično uh, to, da evropske agencije ne morejo dostopati do samih predmetov eh, študij. Zato se morajo zanašati na ta postopek kopiranja, o katerem je govoril tudi eh, gospod Portje. Tako BFR opisuje, kako so eh, obravnavali besedila iz industrije, povedali so, da niso mogli uh, Um, um, obvladati vseh številnih dokumentov o toksikologiji, zato so preprosto prevzeli uh, besedilo iz eh, podjetja, iz industrije in to je potem postala ocena odbore EFSA. Se pravi, to ni bilo opravljeno v, zvez, v mm, skladu z znanstvenimi načeli. Uh, Eh, opisali so, da so eh, zato uporabili samo opis eh, študije in pa ocene. Naslednji posnetek, prosim. Tukaj lahko vidite primere, seveda tega ne morete prebrati, ampak vidite splošne sklepe posamičnih poglavij. In to bi naj predstavljalo neodvisno znanstveno študijo, ne pa nekakšne skrivne študije, ki predstavljajo hrbtenico uh, te korporacije. Uh, tukaj lahko vidite, da ni niti ene razlike med uh, um, oceno genotipa oceno geotoksičnosti strani uh, industrije in pa, z, uh, in pa v poročilu, ki ga je pripravila EFSA na osnovi poročila BFR. Res je škandal, da BFR kot javna agencija danes ni zastopana tukaj. Na, no, uh, eh, odgovor na, to, na ta škandal v zvezi z kopiranjem besedila Monsanta, ja, pravzaprav škandal eh, to sploh ni bil, ker uh, eh, EFSA stalno tako postopa in uh, meni se zdi to zaskrbljujoče. Kot sem pokazal, tudi ne gre vedno samo za postopke. BFR ni dosledno izvajala svoje metodologije. Uh, Eh, no, eh, spet se vračam k problemu sistema ocenjevanja v Evropski uniji. Države oziroma agencije nimajo lastnega proračuna, prav tako ne morejo dostopati do vseh eh, zaupnih študij industrije. Ehm, vse skupaj tudi traja veliko časa. Um, dolgo so si morale agencije prizadevati za to, da so dobile dostop do teh podatkov. Tukaj je treba priznati, da je EFSA uh, vseeno pokazala veliko poguma, kajti bili so deležni velikih pritiskov strani industrije. Recimo takšen primer, kot ga lahko vidite tukaj. Ampak vseeno so uh, objavili vse podatke, ki so jih lahko objavili v zvezi z glifosatom. Tukaj lahko vidite stran iz leta 2016. Um, hm, objavili so vse podatke, ki so jih lahko objavili. In tukaj je že treba. EFSA si priznati nekaj, po, eh, nekaj poguma. Ampak tudi oni ne morejo delovati v neskladju z zakonodajo. Popolna objava doseja bi. Eh, EFSO izpostavila tožbam strani Monsanta in zato so morali določene uh, podatke uh, zadržati zase. Prav tako bili, je bila oblika dokumenta, ki smo jih, dobila, ki smo jih dobili. Uh, um, težka za analizirati. Eh, skratka, mi se ne moremo ukvarjati za študijami, lahko samo eh, svetujemo. Mi smo vse podatke ehm, posredovali relevantnim znanstvenikom, tudi gospodu Porteju in eh, zahvaljujoč objavi podatko strani EFSE smo na koncu dobili podatke, Eh, nek dober strokovni pregled in pa uh, druge revidirane študije. Ampak spet to je zahtevalo veliko časa, veliko virov in uh, pravzaprav bi ti postopki morali biti bolje urejeni. Kako je povedal gospod Portier, doktor Portier, pri strokovnem pregledu se je izkazalo, da številne izvorne ugotovitve manjkajo, BFR so torej uh, izpustile določene podatke pri svojem delu in zato uh, jih je tudi kritizirala IRC uh, in pa drugi. BFR so rekli, da so zaradi količine materijala sploh niso, sploh niso pripravili svojega lastnega poročila, ampak so podali samo zaključek um, na podlagi že obstoječih besedil in podatkov. Uh, potem ena izmed pomankljivosti ocene pesticidov je tudi to, da se vedno ocenjuje samo, uh, samo uh, um, posamezna aktivna učinkovina, ampak glifosat se ne uporablja uh, v čisti obliki, ampak je ponavadi del uh, pripravkov, ki jih pri svojem delu uporabljajo kmeti in druge. Uh, Številna večina neodvisne literature obravnava uh, realne pogoje na terenu in industrija pa uh, te argumente zavrača, če sta to ne temeli na preučevanju glifosata. Uh, Ampak to je pač eh, so prepisi, ki ji mora, ki ji mora slediti EFSA in pa druge agencije. To potrjuje tudi uh, Monsanto sam, kjer uh, piše, da ne moramo reči, da Roundup ni kancerogen, ker niso preučili posledic oziroma učinkov vseh pripravkov. Um, O tem govori tudi CFR v svojem dokumentu, govori o akutni toksičnosti, govori o um, iritaciji o, kože, oči, ampak ne govori o rakotvornih učinkih glifosata. Potem spet neka o neodvisnosti. Kakor smo slišali, zunani strokovnjaki niso vključeni v strokovne preglede EFSE nacionalni strokovnjaki pa so, ampak problem je v tem, da so nekateri izmed teh nacionalnih strokovnjakov ali so anonimni ali ne želijo razkriti svoje identitete, ampak glede na občutljivost tega doseja lahko razumem, zakaj. To pa pomeni tudi to, da nekateri predstavljajo stališča svoje vlade. Uh, in zato tukaj obstaja tudi uh, tveganje političnega vmešavanja v, v celoten proces. Slišali smo za primer uh, Jess Rowlands. Uh, Jess Rowlands je uh, strokovnjakinja v EPA, uh, za katero se je v Monsantovih dokumentih jasno pokazalo, da sodeluje z Monsantom. Uh, pravzaprav se to dokaja vse čas. Um, gos Pa Rowlands je eh, sodelovala tudi v konferenci, ki je bila organizirana v okviru strokovnega pregleda EFSE e, eh, in eh, dejansko je mm, prispevala k odločitvi EFSE, e e, da zavržejo pomembno študijo o glifosatu. In še zadnja točka, ki je vendarle zelo pomembna. Eh, to je bilo objavljeno pred dvema tednoma. Eh, dejanska uporaba herbicidov ni ocenjena nikjer. Tukaj lahko recimo vidite primer uporabe glifosata, gre za zeleno puščavo v Argentini, gre za eh, polja soje odporne na Roundup. To je najbolj destruktivna oblika kmetijstva, to je najbolj škodljivo za biotsko raznovrstnost. Eh, in tega nismo upoštevali pri, eh, ocenu, pri naši oceni vpliva na okolje, kajti To se pri takšnih študijah preprosto ne ocenjuje. No, prosim, eh, podariti moramo, da ima Evropska uredba o pesticidih tudi dobre točke. Eh, gre za znamenite cut-off cut off kriterije. In zato je, eh, so naše študije tako nevarne za, za Monsanto pravzaprav um, v skladu z nekaterimi študijami se glifosat označuje za skupino B2, kar bi pomenilo, da bi ga morali nemudoma prepovedati. Uh, no, na koncu bi želel še nekaj povedati o pobudi Stop Glyphosate. Eh, pa tudi nekaj o političnem vprašanju, kaj narediti recimo v primeru kmetov. So, oni so sedaj v hudi dilemi, ali bodo še naprej uporabljali Roundup in tvegali eh, raka, ali pa bodo nehali to uporabljati in ne bojo več konkurenčni. Um, zakaj kmetje uporabljajo takšne uh, katastrofalne prakse? Um, Ja, zato, da bi ostali konkurenčni. To je problem, ki ga sami ne morejo rešiti in zato potrebujemo podporne ukrepe, ki bi spremljali prepoved glifosata. Potrebujemo tržne ukrepe, potrebujemo tudi tehnično pomoč. Uh, toliko z moje strani in opravičujem se, če sem bil predolg. Speaker. Hvala. Sedaj pa gospod Kim Baum, Tim Bauner. Madam Chairman, and it's a pleasure to be here this morning representing the Chemicals Agency. Najlepša hvala. Danes tukaj eh, predstavljam Evropsko agencijo za kemikalije in mi je veliko veselje, da sem lahko tukaj. Slov je transparentnost in uporaba znanstvenih študij pri ocenjevanju tvegan glifosfata. Eh, govoril bom predvsem o ulogi EKS-a v teh prizadevanjih. Eh, v Helsinkih imamo eh, štiri procese REAC, ki seveda pomeni registracijo, evaluacijo, autorizacijo, omejevanje, potem eh, CLP, razvrščanje, označevanje in pakiranje, BPR in PIC, to je vnaprejšnja informiran pristanek oziroma privolitev. I want to outline ECHA's transparency approach in a little. Eh, čisto na kratko bi razložil naš eh, pristop na splošno glede transparentnosti. Jasno želimo svoje delovanje predstaviti eh, javnosti. Imamo odprt način odločanja, imamo register regulatornih namenov in eh, organiziramo javna posvetovanja o vseh dosjeji, potem pa eh, sledi javni odziv na eh, komentare in komentarje. Potem so tukaj še opazovalci iz akreditiranih organizacij deležnikov, ki sodelujejo na sestankih odbora, naši zapisniki so javni in objavljamo jih redno. Vključujemo uh, najrazličnejše uh, zaposlene in strokovnjake, ki se ukvarjajo z uh, eh, potencijalnimi interesi pred, med in pred po delu, ki ga opravi Eka. To je bistvenega pomena. E, zadnjih pet let imam e, čast predsedovati odboru za ocenjevanje tvegan, v katerem sedijo neodvisno imenovani strokovnjaki iz Evropske unije in iz Evropskega gospodarskega prostora. Predvsem so to znanstveniki iz e, pristojnih organov, iz držav članic individualno so imenovani in niso podložni navodilom iz držav članic. To je 53 članov iz 26 eh, držav članic in vedno pred boru predseduje predsednik eh, zaposleni v EKA. Eh, kar se tiče upravičenosti in sodelovanju v RAKO oziroma odboru za ocenjevanje tveganj, um, tam ne morejo uh, biti zastopani oziroma sedeti člani, ki uh, imajo kakršne koli interese, privatni, zastopajo interese privatnih podjetij, industrijskih združen in podobno. Države članice uh, nimajo pravice uh, brifirati članov odbora, ampak morajo pod fotografirati njihovo delo. Imamo eh, seveda eh, stalno eh, nadzor na naših sestankih, imamo predstavnike EB, ETU, EU, KMS, CEFIC, EXPA in tako dalje. In če se sedaj osredotočimo na glifosat in rakotvornost. Pri obravnavi dosjeja glafosit, glafosit uh, smo Eh, glifosat. Tu smo uh, imeli Nemčijo, ki je podala oziroma vložila dosje CLP, šest tedno je potekalo javno posvetovanje, v okviru katerega so države članice podale svoje. Uh, komentarje in te so bili ustrezno obravnavali. Na prvem sestanku smo posebne organizacije pozvali, da podajo svoje mnenja in zadnje ugotovitve glede glifosata. Želeli smo dobiti čim bolj reprezentativen preseg. Zato smo uh, vključili uh, naš uh, task force, uh, opazovalce različnih uh, deležnikov. Uh, celo popovdne smo porabili samo, da smo obravnavali preliminarna mnenja. 12-urna uh, razprava, kjer smo lahko v živo izmenjali mnenja nemški. Uh, kolegi so ugotovili, da imajo navzkrižne interese in so se sami izključili iz razprave. Pripravili smo posebne spletne strani, vse intervjuje z deležniki smo tam objavili, kot tudi vso korespondenco na temo tega dosjeja. Naj se le ozrem na evropsko zakonodajo. Eh, gospod Rezona je nekaj podobnega naredil. Evropska uh, zakonodaja pravi, da je industrija odgovorna, da zagotovi oziroma demonstrira varnost podatkov. Izvaja uh, posebne varnostne eh, študije in evropska zakonodaja zaščiti tudi avtorske pravice lasnikov študij zahtevana je eh, robustna študija oziroma povzeme študijev, ki so lahko vedno večje eh, z časom. Glede eh, zaščit, z, z Zanesljivosti študij, o tem je veliko govora. E, zelo pomembno je vedeti, da so študije vsaj neko e, zanesljive in standardno izvajanje. Zaradi tega imamo posebne smernice, mednarodne smernice in to vključuje vse testiranje na živalih. Uporabljamo um, včasih eh, študi, eh, smernice OECD, včasih ISO. Eh, dobre laboratorijske prakse je sistem, ki so ga razvili v OECD, trenutno je obvezen v Evropski uniji in EA in ključen je za kredibilno študij, ne glede na to, za katero učinkovino gre. To je izredno pomembno pri poročanju in verigo nadzora nad podatki uporabljenimi v študijimi. Tukaj eh, se vključujejo eh, nacionalni inšpektorati za dobre laboratorijske prakse in tako dalje. Tukaj lahko sicer eh, smo lahko bolj pozorni, če želimo večjo kredibilnost svojih študij. Svoje delo opravljajo nacionalni organi organi temu ustrezno. Obstoječe študije o rakotvornosti glifosata. Dobro je vedeti, zakaj gre. E, Nemčija je identificirala 18 takih študij, na koncu so jih 12 e, poslali v ocenjevanje. Vse druge informacije so bile vključene, 7 za podgane in 5 za miši na naslednjem. Prosovnici boste jih videli naštete. Potem je tukaj še, eh, bilo šest študij smenjenih v eh, dosjeju, ki je bil vložen, ki, za katere je bilo ugotovilo, da so bile resno neustrezne, naprimer zaradi preniskega odmerka ali pa niso bile v, izvedene v, stra, v skladu z priporočili GLP ali OECD. Um, ehm, in zaradi tega niso bile vključene eh, v celoti v obravnavo. Ampak eh, kdo je naročil te. Um, študije sedem različnih podjetij eh, in eh, deset ali več različnih laboratorij eh, iz ZDA, Evrope, Japonske in Indije je sodelovalo. Spodaj naštete so problematične in so zaradi tega bile izključene, če gremo naprej na miši, to je teh pet, ki jih je profesor portjer danes dopoldne navedel. Potem imamo razvrščanje in um, označevanje, ta element je zelo pomemben eh, pri ocenjevanju informacij, ko obstaja toliko študij in ni neke ključne, pomembne študije, ki je znanstveno ocenjena kot najboljša, potem se upošteva skupaj vse informacije, ki so na voljo, potem se ocenjuje kakovost in doslednost podatkov in izvaja, eh, ušte, upoštevamo pozitivne in negativne rezultate, jih povezujemo, eh, ocenjujemo njihovo težo, pregledujemo vlogo epidemioloških podatkov in eh, prišli smo do naslednjih ugotovitev. Eh, študije, eh, ki smo jih upoštevali, so bile zadosti zanesljive pri eh, podganah ni bilo jasno ugotovljeno, da eh, glifosat povzroča tumorje. Pri študijih miši pa eh, ni bilo dovolj podatkov, da bi, jih drugače, da bi glifosat drugače razvrstili. In epidemiološke študije ne dovolj uh, kažejo na karcinogenost glifosata pri ljudeh. Imeli smo uh, dostop do originalnih uh, študij oziroma poročil o študijah o karcinogenosti, osredotočili smo se na ta material in uh, pregledi strani drugih uh, organizacij posvetovalnih. Uh, um, odborov in znanstvenikov so bile tudi upoštevane. Mislim, da smo dosegli eh, veliko transparentnost pri obdelavi vseh teh podatkov in informacij, kaj smo eh, delali. 36 eh, članov našega odbora iz vseh članice Evropske unije in Evropskega gospodarskega postora se je strinjala, da ni treba razvrstiti glifosat na ta način in to soglasno. Zapomnite si, da je naša eh, prejšnja zakonodaja stara že več kot 40 let. Nekateri eh, znanstveniki, ki sedijo v našem odboru, imajo že več kot 30 let izkušenj z razvrščanjem kemikalij. Osnovna sporočilo je, eh, če se pojavijo neki pomembni novi podatki, lahko eh, katerakoli država ali komisija da mandat eh, našemu odboru za ocenjevanje tvegan, da ponovno izvede oceno. Najlepša hvala za vašo pozornost. Uh, hvala lepa po eno minuto na vsako vprašanje in eno vprašanje, prosim, direktno naslovljeno, naslovljeno na posameznega, na enega strokovnjaka. Eh, sprva, gospa Meginis, izvolite. Um, Hvala. Hvala tudi eh, pred, za predstavitvi. Eno vprašanje obema kolegama. Zelo me je zanimalo, ko ste rekli, kaj bomo naredili z kmetovalci kolikor sem eh, razumela, da lahko se odločajo med rakom ali izgubami. In fotografirala sem povzetek, eh, ki pravi, da to ni eh, rakotvorna snov. Zdaj se kot zakonodajalka moram odločiti, odgovoriti na vprašanje. Kmetitovalci, ki me kontaktirajo, pravijo o tem, govorijo o tem, o, da je to nekaj, kar lahko uporabljajo oziroma se sprašujejo, če lahko. In potem glede teh dveh mnenj v tej razpravi, kako naj jaz um, povežem in najdem rešitev med obema tema skrajnostima, ker to je tisto, kar si želim za naše potrošnike, pa tudi za nas v parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Uh, gospod uh, Baumer, Um, Hvala za vprašanje. Poskusil bom kar najbolje odgovoriti. Kaj narediti za kmetovalci? Razen razvrščanja ali je snov rakotvorna ali ne, potem imamo oceno tveganj eh, o tem, eh, kako naj se proizvod varno uporablja eh, v kmetovanju. In In mislim, da uh, skupni na svet EFSE in AEKE mora dati dovolj uh, va, navodil za varno uporabo. Mislim, da je to uh, rezultat teh dolgoročnih študij tega proizvoda. Uh, uh, Pižon. Pižon. In gospod Pižon. Po, podobni situaciji sem tako kot vi, gospa Megenes, nisem toksikolog. Tudi jaz moram verjeti oblastem in poskušam razumeti procese, ki iz tega izhajajo. Eh, iz razprave, ki sem jih slišal do povdne in kar sem slišal od znanstvenikov, edino, kar lahko ugotovim, da je eh, IARC izpeljal ne, eh, proces, kjer so vključeni neodvisni strokovnjaki in obstajajo medsebojni pregled, strokovni pregled. Medtem, ko so druge agencije so uporabljale večinoma um, um, uradne podatke in niso, nimamo jasnih uh, avtorjev um, in strokovnjakov. Um, toliko lahko uh, rečem in to je samo moje osebno mnenje. To je največ, kar lahko na tej točki ponudim. Glede eh, rakotvornosti. Politično gledano. Samo ena minuta. Ja, ker ste si delili odgovor. Sir, so, Res eh, prosim, da se držite enega vprašanja za enega strokovnjaka, ker sicer premalo časa, premalo časa bomo imeli. Gospodali. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, nekaj bi omenila. Kolikor razumem, strokovnjaki ocenjujejo odločitve drugih strokovnjakov, pa tudi svojih odločitve pregledujejo. In to se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Imamo nekatere člane odbora, ki eh, sedijo v različnih odborih, eh, ki odozorujejo sami sebe pri odločitvah o eh, glifosatu. To se je zgodilo tudi leta 2001 in prišlo je do resnih podvajanj različnih mnenj. Tukaj po mojem eh, sploh nimamo neodvisnosti in transparentnosti. Moje osnovno vprašanje je gospodu Baumerju iz Eke. Vem, kakšne so omejitve, ampak Eka je ocenila tudi informacije, ki jih je podala industrija. Vnaprej gledano, kako lahko Eka zagotovi neodvisnost in zanesljivost revizij, ki jih izvaja, kajti to se bo uh, izvajalo tudi za kemikalije v skladu z uredbo REACH. In tukaj si res želimo malo miru in zanesljivosti. Uh, omenil bom uh, eh, dvojno dvojna članstva v odborih. Kolikor jaz vem, dvojnih članstv ni med mojim odborom in drugimi EK odbori in tudi delovnimi skupinami ali paneli EPS-a. Vsaj jaz tega ne poznam. Če pa to obstaja, je to izjemoma. Uh, torej, obe. Uh, agenciji delujeta neodvisno, ko gre za znanstvene mm, informacije. Eh, in kako lahko zagotavljamo ustrezno upravljanje interesov. Upam, da sem danes dopolne do neke mere razložil, da zelo eh, eh, preverjamo, koga vključimo v naše odbore in kakšen vpliv imajo. Moji člani prihajajo predvsem iz pristojnih organov, kar predstavlja že samo po sebi določeno bariero in do nek mere uravnoteža sistem. Študije prihajajo od strani industrije, to je o obveznost eh, industrije in zaradi tega dostop moramo industriji dovoliti. Ta dostop pa eh, natančno pregledujemo, moramo preverjati, če so akreditirani in v času razprav jim ne dajemo eh, veliko možnosti za razpravo oziroma jih omejujemo. Hvala lepa, gospa Gerling. Thank you, Chair. Hvala. Moje vprašanje eh, se eh, na naš, eh, naslavljam na Martina Pježon. V vaši predstavitvi na vaši spletni strani postavljate pod vprašanje integriteto EFSE, ugotovitve tudi drugih organizacij, ko gre za organizacije eh, za zaščito potrošnikov v EU, v ZDA, vse to eh, postavljate pod vprašanje, ki so namreč vsi ugotovili, da glifosat ni karcinogen. Se predvsem pa oslanjate na študijo IRC, nikoli pa ne omenjate, da je njihova študija tudi predmet eh, velikih razprav in dvomov. Glede na to, da EFSA lahko eh, revidira eh, svoje evaluacije, ampak moram reči, da v skladu z uredbo 91 skozi 414 je to tudi njihova obveznost. Ne počnejo pri tem nič čudnega in nič nasprotju z pravili. Kako lahko eh, govorite o lažeh? kot v članku eh, iz julija 2017. Kritično pa eh, ocenjujete druge študije. Torej, skratka, zakaj bi vam sploh verjeli ali vas poslušali? No, no sedaj vas bomo poslušali, da ve. Eh, minuti. Od gospoda Gerlinko od vas nisem pričakoval nič drugega. Glede eh, navedb, da so eh, člani eh, IRK eh, za držali določene informacije, eh, kolikor vem, to ne drži in je zavajajoče. Omenjate vprašanje, ki ga zastavljamo na našem članku, ali je EFSA lagala, v bistvu istočasno govorite o kup stvareh. Uh, In uh, dve zadevi naj izpostavim. Vprašanje intervencij V tej zadevi bom samo ponovil to, kar smo rekel v predstavitvi. Eh, sodelovanje je bilo zagotovljeno v eh, telekonferenciji, ki ga je organizirala EFSA eh, in dejansko se je upoštevala študija iz leta 2001, glede pod, ki je vključevala podganje, pa ne bi smela uh, biti, ampak to se navezuje na nekaj, kar je EPA jasno povedala, da tukaj ni nobenih danih dejstev. Od EFSE smo zahtevali, da nam zagotovi, da je preverila informacije, ki so bi podane in eh, na to eh, niso imeli kaj pokazati. Enostavno je bil odgovor ničelen. Če nekaj vprašate in potem ugotovite, da eh, druga stran ne more dokazati to, kar zatrjuje z ničemer, potem je vprašanje, zakaj so naredili nekaj oziroma zakaj govorijo, da so naredili nekaj, če se niso naredili. Eh, hvala, gospa Lize. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tri ure deset minut se pogovarjamo in še vedno se mi zdi, da gre tukaj za dialog med gluhimi. Nisem znanstvenica, vendar pa nisem zvedela čisto nič novega v teh treh urah. Res je to, kar pravijo nekateri tukaj moramo ugotoviti, kako se bomo lotevali naše politike. Že več desetletij znanost ne more priti do sklepčnih ugotovitev. In svet bo seveda o tem glasoval. Glasoval tudi o morebitni obnovitvi dovoljenja za deset let uporabe glifosata. To je najdaljše možno obdobje. Sprašujem se, kako bomo pri tem napredovali, Omenili ste več možnosti. Gospod Portje je na začetku povedal, da je težava v tem, da se študije preveč razlikujejo, da so rezultati preveč fragmentirani. Potem pa še neka študija iz leta 2001 priznava verodostojnost dokazov pri študiji miši, vendar pa tako kot ponavadi EFSA to študijo na to zavrne. Ne vem, mislim, da moramo najprej ugotoviti, da se pogovarjamo o isti stvari. Hvala. Gospod Baumer. Gospod Baumer, pa ima beseda. Poskušal bom odgovoriti. Ne strinjam se, da imamo dokončne podatke v. Um, znanosti. Mislim, da je to zelo dokončno jasni in dokončni odgovori so bili dani glede varnosti in eh, karcinogenosti glafosata. Odgovor je bil, izdelek je varen in ni karcinogen. Kot sem eh, podal v svoji predstavitvi in kot je rekel tudi gospod Razone, imamo pravila, kako ocenjujemo, kako pripravljamo dosje in kako delamo zaključke. Ta uh, pravila so, ključe, uh, eh, so sledili v obeh agencijah. Uh, mislim, da so to naredili na ustrezen in korekten način. Mislim, da tukaj niso bile kompromitirani procesi in da ni bilo zmanjšalo zaupanje. Ravno obratno. Uh, lahko bi še dodal. Glede na to, odkar smo v Eki izdali svoje mnenje o glifosatu, smo verjetno napisali več eh, strani odgovorov na vprašanja, kot pa je dolgo naše osnovno mnenje. In eh, nekateri ljudje bodo pač enostavno morali sprejeti, da to tako počnemo danes v Evropi in da je to odgovor, ki je danes na mizi. No, eh, senar Rodriguez. Gospa senar Rodriguez, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Že vso jutro vidimo, kakšno moč in denar imajo velike korporacije za to, da vplivajo na politične odločitve ali pa da vsaj um, spodbudijo dvome o znanstvenih dokazih. Istočasno pa izpostavlja populacijo nepotrebnim tveganjem, tveganjem za zdravje. Imam vprašanje za gospoda Matina Pižona. Zanima me, ali imate podatke o odnosu med industrijo agrotoksikov in pa, industri in pa farmacijsko industrijo. In zanima me, kakšno ulogo bi, um, morala, bi moralo igrati načelo previdnosti, ko podeljujemo uh, avtorizacije za uporabo določenih sredstev. Če sem prav razumel vaše vprašanje, gre. Kri za povezavo med farmacevtsko industrijo in pa kmetijsko industrijo. Nekaj povezav je. To podjetje, ki ste ga omenili, ima dva izdelka v dveh sklopih izdelkov. Skušal bom zgovoriti na vaše vprašanje ravno nasprotno. Ena od političnih rešitev za to razpravo je, da razširimo obravnavo te tematike. Jaz bi zato uporabil moje prejšnje delo, ki je zadevalo upravljanje z vodo in mesta, kot so Pariz, München, New York, dejansko subvencionirajo kmete in to počnejo že zelo dolgo časa. Že prej se je sploh pojavilo ekološko kmetovanje. Zato, ker kmete ne one, ne one snažujejo. Ceneje je, če plačamo kmetom, da ne one onesnažuje, kot pa da potem čistimo za njimi. Preventiva je cenejša od kurative. Žal seveda tako ustvarimo manj dobička, ampak tako je. Najlepša hvala, gospod Farija. Obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Antes de mais, quero lamentar a ausência da empresa Monsanto desta audiência, mas eu penso que essa, essa ausência é bem elucidativa. Eu penso que este teria sido res je škoda, da tukaj ni predstavnikov podjetja Monsanto, ampak vseeno predstavitev je zelo poučna. Dobro pa bilo, bi bilo, če bi tukaj bil tudi Monsanto, zato da bi se lahko zagovarjali. Tudi to možnost si moramo dati. Kakorkoli. Gospod Baumer. Glede na študije o posledicah glifosata za človeško zdravje. Eh, upali bi, da bi te učinke lahko eh, tudi na neodvisen način raziskali. Gospod Pižo je zelo dobro predstavil situacijo. Zanima me, kakšne ukrepe nameravate sprejeti pri oceni tvegan. Kaj boste naredili za to, da boste spet uh, vzpostavili vašo verodostojnost, za to, da bodo ljudje spet zaupali vašim mnenjem? Hvala lepa, gospod Palmer. I think the I have to go back to my previous answer. Tukaj se spet moram vrniti k prejšnjemu odgovoru. Obe mneni, Ehe in Ef, se sta relativno um, novi, jasni in sedaj je na potezi komisija. Ne morem narediti več, razen če bo moj odbor dobil nek nov mandat. Mi si ne podeljujemo mandatov in ne moremo posegati v politiko. Uh, Za enkrat je naše delo opravljeno, dokler ne bomo dobili kakšno drugo nalogo. Morda lahko gospod ta razume, kaj dodakate mu. Gospod Tarazona, če želite kaj dodati za eno minuto. Ja, z vedika ESE je situacija enaka. Uh, uredba uh, omogoča komisiji, da nam da mandat za dodatne raziskave ali pa mnenja. Mi še vedno opravljamo delo v zvezi z glifosatom. Uh, Kakor veste, za potrošnike imamo tudi evropsko oceno za mm, maksimalno stopnjo ostankov. Mi tudi um, analiziramo, ocenjujemo vsako rastlino, ki je avtorizirana v Evropski uniji, tudi tiste, ki prihajajo od zunaj in um, to oceno. Um, Tvegan za potrošnike bomo pripravili še pred iztekom letošnjega leta. Ja, zanesmo. Gospod Hojsling, hvala lepa. Najprej mislim, da je škandal, da tukaj ni zastopan BFR. Ampak eh, ima pa vprašanje za eho. Ali menite, da ste v enakovrednem položaju z eh, industrijo, vedno morate preverjati študije eh, industrije? Ali, morete, ali vas ne frustrira, da ne morete imeti neodvisnih študij? Morda bi vas morali drugače opremiti, zato da bi bili res neodvisni in si za delom BFR-a. BFR so uh, rekli, da je takšno kopiranje in lepljenje besedila uh, eh, posem običajno. Ali je res uh, običajno, da prekopirate 30 odstotkov besedila študije iz uh, industrije in ali je normalno, da že 30 let uh, Eh, vedno znova, da se že 30 let vedno znova isti ljudje ukvarjajo s tem, morda bi morali k temu delu pripustiti tudi druge strokovnjake, druge znanstvenike in pa še ocene koktejlov oziroma pripravkov za glifosatom. Eh, ali ste sploh preverjali, kako eh, glifosat deluje v povezavi z drugimi snovmi? Tukaj imamo recimo na podlagi nekaterih študij iz ZDA popolnoma drugačne ocene. I think, uh, Gospod Baumer, mislim, da vprašanje je namenjeno vam. Ja, se je tudi meni tako zdelo. Najprej prvo vprašanje, ne vem, če sem se slišal. Naročanje neodvisnih študij. Ja, v zakonodaji o razvrščanju nimamo pristojnosti, da uh, pripravljamo takšne študije. Razvrščamo snovi na osnovi razpoložljivih študij. Uh, gospod Tarazona je jasno povedal, kako naš proces ocenjevanja deluje. Industrija da na voljo podatke, država članica to prevzame vse skupaj oceni in pripravi poročilo in to potem uh, ocenjujemo v naših različnih odborih. To je tri ali štiri stopenski proces in v tem trenutku ga vsi zelo dobro poznate. Tako pa deluje zakonodaja uh, za pesticide in pa zakonodaja o uh, označevanju, razvrščanju in pa pakiranju. Tukaj smo pač odvisni od vas tukaj. Euh, Najlepša hvala. Imam vprašanje glede zagotavljanja varnosti kemičnih izdelkov znotraj Evropske unije, pri čemer je treba upoštevati tako inovacije, kot tudi varovanje okolja in človeškega zdravja. Zanima me, ali med obstoječimi rešitvami obstaja tudi kakšna alternativa za glifosat, ki bi morda vodila v manj tvegan in tudi v manjšo polemiko. Hvala. Gospod Pavner, bojim se, da nimam odgovora na to vprašanje. To ni um, moje področje. Gospod Pižon. Ja, imam uh, približno idejo o tem, če kaj vem, Baje proizvaja alternativni uh, herbicid, recimo 2,4D, to bi lahko bila alternativa. Uh, kolikor vem, pa so vsi ti herbicidi. For farmers, because if uh, glyphosate is banned, dražji. Zato smo v težkem položaju, kmetje so v težkem položaju. Če bomo prepovedali glifosat, potem bodo kmetje morali uporabljati nadomestke, ki so bodi si bolj toksični ali pa bolj dragi. In zato uh, ne želimo samo prepovedi glifosat, glifosata, ampak želimo uh, da bi nacionalne vlade eh, ponudile tudi mm, neke pametne podporne predloge. Zato, da bomo lahko kmete oddaljili od pesticidov in da bomo lahko prešli na obliko kmetijstva, ki bo manj škodljivo za okolje. Ja, madame Delay. Najlepša hvala, predsedujoča. Jaz imam vprašanje za gospoda Pišona. Opozorili ste nas na številne pomankljivosti in napake, kolikor smo razumeli, mislim, da moramo evropskim državljanom predvsem zagotoviti neutralnost našega sistema pri danju na razpolago finotosanitarnih izdelkov na trg, vendar pa mi nismo znanstveniki, moramo pa se soočati za zelo tehničnimi vprašanji. O tem smo se pogovarjali celo dopoledne moramo pa podpirati svoje agencije. Ne bi želeli spodkopavati njihove neodvisnosti, ampak gospod Pižon, ali menite, da je trenutni sistem evalvacije problematičen? Ta sistem temelji na znanstveni analizi, ki jo zaprosijo industrijski akterji. Tukaj torej ne gre za financirane strani davkoplačevalcev. Kako bi lahko ta sistem razvijali tako, da bi zagotovili večjo transparentnost? Čeprav so znanstveniki lahko učinkoviti, njihovo delo dolgo traja in včasih morajo sodelovati tudi za zasebnim sektorjem. Kako si predstavljate, da bi tukaj zagotovili večjo javno transparentnost? Lahko odgovorim v francoščini? Da, bom izkoristil to možnost. Najlepša hvala za to vprašanje. V svoji predstavitvi sem skušal deloma odgovoriti na vaše vprašanje, na to problematiko, kako je z trenutnim sistemom evalvacije, to temeli na informacijah družb, te informacije pa niso objavljene v javni domeni. In to je tudi del drugega dela naše pobude državljanov Evropske unije in to zahtevamo. Pesticide bi morali od zdaj naprej ocenjevati le na osnovi javno dostopnih podatkov. To je zelo pomemben element. Ni pa to edino, kar bi se moralo spremeniti. Na ravni Evropske unije imamo tudi cel sklop priporočil za ocenjevanje pesticidov in poleg tega, da bi morali evalvacije izvajati na javno dostopnih informacijah, mislim, da moramo razmišljati tudi o financiranju teh študij. Trenutno te študije izvajajo na zaprosilo. In te študije so zelo drage. In to je slabo tudi za mala in srednje velika podjetja. Evalvacije bi morali financirati na neki davčni osnovi, torej na osnovi javnega sklada, ki bi ga uporabile agencije za to, da bi pri kompetentnih laboratorijih naročile relevantne študije in te študije bi bile objavljene v celoti. Tako bi lahko pravzaprav odgovorili tudi na vaše drugo vprašanje, bistveno vprašanje same karijere. Evropska politika privatizira raziskave in tudi sklepa javno zasebna partnerstva med podjetji in univerzami, zato je bistvenega pomena, da znanstveniki lahko oblikujejo karijere ločeno od komercialnih interesov. Hvala. Uh, Gospod Kaputo, kot zadnji govori. Hvala, gospa predsednica. Ocena EKA za strani um, za oglifosata je pravzaprav nemška študija vključuje le eno uh, učinkovino, ne vključuje koktejlov in ne upošteva uh, kin, sinergičnih učinkov z drugimi, kemičnimi, uh, drugimi kemikalijami. Zato bi vprašal. Uh, gospoda Baumerja, kako da so sta mnenji EFSA in EKA pripravljeni strani istega Nemškega inštituta za oceno tvegan, ki omeja task force, v katerem sedijo proizvajalci teh kemikali in zakaj niso upoštevane tudi druge nejavne eh, študije, mislim, da ta praksa ni v nasprotju z načelom transparentnosti, po katerih morata delovati obe um, agenciji, je pa v nasprotju z zadnjo odločbo sodišča Evropskih skupnosti. Kak se bo zgodilo, ko, če bo uh, ocena EFSE različna od ocene EKE e ali obratno? Hipotetično gospod Baumer. Uh, pri prvem vprašanju je šlo z odnosom med posamezno učinkovino in pa pripravki. Naše študije temeljijo na posamične učinkovine, kajti preučevanje mešanic je zelo zapleteno in zahtevno, tako da tukaj ne morem uh, ponuditi znanstvenega odgovora. E, naš pristop temeli na označevanju in razvrščanju aktivne učinkovine. Ne preučujemo pripravkov. Te se preučuje kasneje v državah članicah. Kar se pa tiče javnih in e, tajnih podatkov, mislim, da naša agencija ne more odločati o tem, ali naj bodo neki podatki javni ali ne. Mi pač opravljamo svoje delo. Če bi naše delo postalo javno, eh, potem mi temu verjetno ne bi ogovarjali. Kar se pa tiče odnosa med EFSO in EKO, EFSA je starejša agencija, bila je ustanovljena pet ali šest let pred EHO. Eh, ena se nahaja v Italiji, druga v Skandinaviji, <laughs> nekaterim je torej vroče, drugim je eh, druge zebe. Eh, smo skupnostni organi in naša pravna uh, eh, dožnost je, da uh, ne prihaja do neskladja med našimi mnenji. Kar se tiče sodelovanja, pa seveda moramo pa seveda moramo sodelovati, ko gre za oceno tvegan v povezavi z različnimi kemikalijami, kar se tiče prilagajanja naših strokovnih, eh, naših skupin strokovnjakov. Ne, tega ne počnemo. Naše skupine strokovnjakov so neodvisne. Se pravi, mislim, da eh, iz, um, je tako, kakor, tako ena kakor druga agencija pri svojem delu neodvisna. Hvala lepa, to zaključuje naše razprave. Eh, ta razprava jasno pokazala, da ima parlament velik interes za naše državljane. Zahvaljujem se vsem za sodelovanje in vidimo se na seji odbora Envi danes popovdne ob 14.30. Hvala lepa in dobro tek.